Ja, verehrte kolleginnen und kollegen! Spoštovani kolegi in kolegice, lepo vas pozdravljam na zasedanju našega odbora. Danes imamo na voljo tolmačenje vse jezike razen estonščine. Jutri pa bo z nami tudi skupina obiskovalcev. Eh, ki bodo z nami na povabilo gospe Vajland in eh, to skupino bomo potem jutri toplo pozdravili. Imamo tudi novega člana, ki ga, oziroma novo članico, ki jo še nisem videl, to je Martina Anderson in nadomestila bo kolegico Debrun v našem odboru. Pozdravljam jo, če je tukaj. Potem naj napovem še, da imamo v sredo od eh, 3.15 do 5.15 popovdne v eh, prostoru A1 G2 ASP javno predstavitev in sicer skupaj s kolegi iz odbora za človekove pravice in za okolje bomo govorili o človekovih pravicah in podnebnih spremembah. Vste, vsi ste seveda vabljeni, da se te javne predstavitve v sredo udeležite. E, imamo pa tudi e, pisno poročilo delegacije, ki je obiskala Cipr, ki je na voljo na spletni strani odbora. Potem tretja najava, e, nekaj novega in me zanima, če bo kdo ogovarjal. In sicer zapisnik, e, zapisniki eh, zadnjih sestankov bi eh, v višino znašali 3 metre eh, in 12 centimetrov in pol. Torej, to bi eh, bil precejšen kup in eh, zato smo predlagali, da bi te zapisnike eh, razposlali v pisni obliki, če ne bomo morali podreti kar precej dreves. Skratka, če temu nihče ne ogovarja, potem lahko tudi v prihodnje postopamo na enak način. Vidim, da prikimavate, potem lahko eh, sprememo tak postopek. Kolega Karnhajc Florence pravi, da bi morda lahko sploh imeli malo manj zapisnikov, ampak glede tega se ne bom izrekel. Dobro. Zdaj pa kar predajam besedo glavnemu gostu današnjega zasedanja. Z nami je eh, ministr za zdravje z Cipra, gospod Stavros Malas. Dobrodošli tukaj v našem odboru. Zelo nas zanima, kaj nam boste danes predstavili in kaj se bo dogajalo in kaj nas pričakuje v prihodnjih šestih mesecih. Konec tedna sem bil na neformalnem zasedanju ministrov za okolje na Cipru. Eh, dogodek je bil zelo dobro načrtovan, zelo podroben in zelo se že veselim ciprskega predsedovanja svetu. In uh, verjamem, da boste povedali kaj več o tem, kaj natančno načrtujete. Uh, kot gost boste seveda vi dobili kot prvi besedo, potem pa bodo sledili koordinatorji in še drugi kolegi in kolegice. Izvolite. Beseda je vaša. Good afternoon, everybody. Dobar dan vsem. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Res mi je veliko čast, da vas lahko danes nagovorim in vam danes predstavim program in cilje ciprskega predsedstva Evropskemu svetu na področju zdravja. Veselim se odprte razprave z vami, poslanc, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, o tem, kako naprej in kako postaviti to više na dnevni red Evropske unije. Lizbonska pogodba je zagotovo prinesla bolj aktivni proces Evropskega akija. Evropski parlament ima zdaj večja pooblastila kot zakonodajni organ. Kakšnih 40 novih sektorjev je bilo dodanih v okviru postopka soodločanja. To ima pomembno vlogo. Evropski parlament lahko igra pomembno vlogo pri vprašanjih povezanih tudi z večletnim finančnim okvirom. Obenem ta povečena pooblastila prinašajo več odgovornosti napram državljanom, nacionalnim parlamentom in Evropski uniji. Ciprsko predsedstvo toplo pozdravlja te spremembe in se veseli vzpostavitve interaktivne komunikacije in sodelovanja s parlamentom na celi vrsti vprašanj povezanih z javnim zdravjem. To bo omogočalo uresničenje programa Boljše zdravje za vse evropske državljane. V naslednjih šestih mesecih bomo nadaljevali z delom na glavnih prednostnih nalogah, ki jih je postavilo trio predsedstvo. Osredotočili se bomo na tri glavne aktivnosti. Prva so neprenosljive bolezni s poudarkom na zdravem staranju. Kot drugo, bolezni brez meja. In tretje aktivnosti bodo povezane z inovacijami in najboljšimi praksami. Šest mesecev je res kratek čas za to, da bi naredili čudeže. Prepričan pa sem, da če bomo delali skupaj v duhu konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja, lahko spremenimo stvari na bolje. Dovolite, da začnem s tem, da predstavim program in cilje predsedstva na področju zdravja. Naš program se bo osredotočil na štiri glavne aktivnosti ali dejavnosti. Kot prvo, čezmejne zdravstvene grožnje v Evropski uniji in sosednjih državah, pri čemer se bomo osredotočali na prenosljive bolezni, drugo, darovanje in transplantacija organov, tretjič, zdravo staranje skozi vse življenjski ciklus in četrtič, inovativni pristopi v zdravstvu. Naša prva prednostna naloga, to so čezmejne zdravstvene grožnje v Evropski uniji in sosednjih državah, in prenosljive bolezni izhaja iz nedavnih izkušenj z gripo H1N1 in izbruhi E. coli. Pri tem so se pokazale potrebe po koordiniranem delovanju ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi s sosednjimi državami. Pomen tega področja je že bil določen in ugotovljen tako v evropski in mednarodni skupnosti. Zato so bili uvedeni ustrezni ukrepi in koordinirane aktivnosti. Zadnje razprave na predlog komisije o čezmejnih grožnjah za zdravje zagotovo predstavlja priložnost za vzpostavitev pravnega okvira tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. V ta namen je bila organizirana tudi konferenca na ravni strokovnjakov eh, na Cipru prejšnji teden. Konferenca je združila različne deležnike iz Evropske unije in sosednjih držav iz vzhodnega tudi Severne Afrike. Tam smo začeli z relevantnimi razpravami o sodobnih vprašanjih, o krepitvi zmogljivosti, ko gre za preprečevanje, nadzor, zgornje opozarjanje in učinkovit nadzor prenosljivih bolezni. Prav kot Prav tako smo poudarili potrebo po koordiniranem delovanju med Evropsko unijo, njenimi državami članicami in sosednjimi državami na področju preprečevanja in nadzora prenosljivih bolezni. Zaključki konference bodo predstavljeni na neformalnem svetu za zdravje v Nikoziji in to jutri. Naša druga dejavnost, drugi ukrep, zadeva darovanje in transplantacijo organov. To naj bi bila aktivnost altruizma in socialne solidarnosti, ki lahko prinese koristi vsem evropskim državljanom, ki to potrebujejo. Veliko število bolnikov ima lahko korist od tega in tudi gospodarska učinkovitost transplantacije je pomembna. Tudi zaradi velikega števila bolnikov, ki so na čakalnih listah za združljive transplantacije. Zdaj je čas za nadaljno koordiniranje delovanja pri dvigovanju ravni ozaveščenosti. Naše predsedstvo bo pripravilo in spodbudilo sprejemanje ustreznih zaključkov svetov. Pozvali bomo k nadaljnjim aktivnostim na področju darovanja organov in transplantacije, zlasti v luči prihodnega umestnega ocena ko gre za akcijski načrt za drvanje in transplantacijo organov od 2009 do 2013. Naša tretja aktivnost pa je zdravo staranje skozi celo življenje. Tukaj smo ugotovili, kako pomembno je preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja na vsaki stopni življenja in to zato, da se zagotovi varno in zdravo staranje. Zlasti v okviru sedanjega gospodarskega trenda in okvira, je vzpostavitev zdravega procesa staranja vse od eh, zgodnih let življenja. To lahko zagotovi produktivno prebivalstvo, lahko zmanjša potrebo po zdravstvenih storitvah in na ta način omeji strošek zdravstva, spodbuja pa lahko tudi več rasti in produktivnosti. Ta prednostna dejavnost bo v središču razprav konference na visoki ravni o zdravem staranju. Ta konferenca bo zbližala različne deležnike iz različnih področji var zdravstvenega varstva in ti bodo razpravljali o sedanjih dokazih ter najboljših praksah in se dogovorili za to, kako naprej. Iziti te konference bodo predstavljali podlago za pripravo zaključkov sveto o zdravem staranju kot nenehen proces in Ugotovili bomo, kakšni so sedajni trendi ter povdarili, da so pomembni interdisciplinarni pristopi. Ne na zadnje pa je pomembna aktivnost tudi inovativni pristopi v zdravstvu. Skladno s strategijo Evropa 2020, ki je bila sprejeta marca 2020, ki poziva k inovacijski uniji, Menimo, da lahko zdravstveni sistem deluje kot ekosistem za odprte inovacije, ki lahko združi različne akterje z različnih sektorjev in lahko oblikuje sinergije. Sedanji zagon in želja po več inovacijah nas sili k tem, da gledamo na stvari drugače. Odprte inovacije je nov koncept, ki ga Evropska komisija zdaj preskuša v obliki skupnih tehnoloških platform na nekaterih področjih raziskav. Naš ključni cilj je spodbujati zdravstvo na multidisciplinaren način in med sektori. Podjetja, ki razvijajo inovativna zdravila, ki imajo interes za uporabo informacijske tehnologije v zdravstvenem sektorju na inovativne načine, Podjetja, ki proizvajajo hrano in živila za otroke, bodo tudi med ključnimi udeleženci te konference na Larnaki oziroma Larnaki v oktobru. Dovolite mi, da zdaj predstavim še zakonodajne dosjeje, ki predstavljajo delovni program našega predsedstva na področju zdravja. Preden nadaljujem svojo predstavitev, naj poudarim, da je ključno načelo, ki nas bo vodilo ko gre za delovne skupine in za delo z parlamentom, bo vzajemno spoštovanje. Podariti pa moram tudi poseg in učinkovitost vsake dejavnosti, zlasti ko gre za program zdravje za rast, so neposredno povezani z finančno podporo. Čudežev ne moremo doseči s tem programom in s predlaganim proračunom 446 milijonov evrov v obdobju sedmih letih. Naš prvi dosje je predlog za uredbo o spostavitvi programa zdravja za rast na področju zdravja za obdobje 2014 do 2020. To je instrument, ki je bistvenega pomena pri izvajanju ciljev skupnosti na področju zdravja. Razprave na svetu v okviru danskega predsedstva so zelo napredovale. Naredili smo velik korak naprej in dosegli smo splošni dogovor, na svetu EPSKO 22. junija. Ciprsko predsedstvo se veseli tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom pri tem, da bi dosegli polno soglasje v kontekstu tega predloga in da bi sprejeli ta dosje v okviru delnega sporazuma iz prvega branja. Seveda pa je to odvisno tudi od sporazuma o proračunu večletnega finančnega okvira. Vem, da je parlament podal veliko predlogov sprememb. In zlasti tiste, ki se osredotočajo na potencijalne zdravstvene neenakosti, z njimi se strinjam in strinjam se s njihovimi pomisliki. Upam, da bomo zagotovili letne delovne programe tako, da bomo upoštevali te različne okoliščine, v katerih se bodo lahko znašli milijoni evropskih državljanov, ko gre za zdravje. Drugi dosje je predlog sklepa Evropskega parlamenta in sveta o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje. Razprava je bila precej burna eh, na to temo in sicer je šlo za številne zdravstvene grožnje, za biološke, kemične in okoljske. Želimo postaviti določbe za bolj učinkovito spremljanje in za bolj koordiniran odziv v primeru krize. Obravnava tudi različne vidike varnega zdravja, vključno s pripravljenostjo, poročanjem, zgodnjim obveščanjem in odzivom na zdravstvene grožnje, naprimer take, ki jih predstavljajo prenosljive bolezni. Rezultati razprav, ki, s katerimi smo začeli na delovni skupini sveta med eh, danskim predsedstvom, omogoča ciprskemu predsedstvu, da nadaljujemo s razpravo na, o tem dosjeju in da o tem razpravljamo in se pogajamo z Evropskim parlamentom. Predvidevam, da bodo potrebne dolge razprave tako znotraj sveta in med svetom ter parlamentom. Vendar pa smo se zavezali izvajanju te naloge na kar najbolj pozitiven način. Pri tem pa bomo upoštevali pretekle izkušnje iz. Uh, resnih epidemij in zagotovo želimo zagotoviti boljše in bolj enotne aktivnosti po vsej Evropi. Tretji dosje na področju farmacevtike in farmacevskih izdelkov je predlog eh, revizije direktive 2001-20 o kliničnih poskusih. To je povezano z revizijo zahtev za izvajanje kliničnih poskusov na ljudeh in tukaj želimo se osredotočiti na izboljšanje harmonizacije, ocenjevanja in dajanja dovoljen za klinične preskuse, poskuse. Komisija pričakuje, da bo pripravila predlog za uredbo še med ciperskim predsedstvom in upamo, da bomo dosegli korak naprej ter dosegli dogovor v tem kontekstu na ravni sveta. Četrti dosje je predlog direktive 89 skozi 105 v zvezi s transparentnostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen medicinskih izdelkov za rabo človeka in njihovo vključevanje v obseg nacionalnih zdravstvenih zavarovalnih sistemov. Prejšnja direktiva ne odraža kompleksnosti določanja cen in povračila stroškov znotraj držav članic. Nova direktiva pa ne vpliva na nacionalne politike, ki so povezane z določanjem cen in organizacijo socialnih zavarovalnih sistemov, razen koliko je to potrebno za to, da se zagotovi transparentnost. Razpravo o predlogu delovne skupine, ko gre za farmacevtske izdelke in medicinske proizvode, je se je začela že po danskem predsedstvu in se bo nadaljevala tudi pod ciperskim predsedstvom. V razpravo bomo vključili tudi Evropski parlament. Zahteva se tesno sodelovanje in orientacijska razprava bo predstavljena na naslednjem svetu EPSKO decembra 2012. Peti dosje pa je revizija zakonodajnega okvira o medicinskih proizvodih. Kar zadeva revizijo predlogov direktive o medicinskih izdelkih oziroma pripomočkih in preklicuje direktivo 90 skozi 385 in direktivo 93 skozi 42 in tudi predloga za direktivo, kar zadeva in vitro diagnostične medicinske pripomočke. Namen, namen tega je zavarovati zdravje in varnost državljanov Evropske unije in zagotoviti ustrezno delovanje enotnega trga. Nedavni dogodki z prsnimi usadki in velikimi nadomestili, kovinskimi nadomestili za kovke so pokazali, kako potrebna je boljša koordinacija med državami članicami, zato da se zagotovi varnost bolnikov. Naše predsedstvo bo začelo z razpravami na svetu, v naši delovni skupini in tudi pogajali se bomo med državami članicami v določenem roku. Treba je tudi omeniti, da je naš cilj nadaljevati delo o izvajanju obstoječega akcijskega načrta medicinskih pripomočkov, zato da se omogoči delovanje priglašenih organov za sodelovanje, koordinacijo in komunikacijo med državami članicami in da se zagotovi sledljivost, da se zagotovi varnost bolnikov v okviru prihodnih razprav. Naš šesti dosje je predlog uredbe o hrani, za posebne medicinske namene in ohrani namenjeni dojenčkom in, mladim, in otrokom. Ta naj bi nadomestila, pojasnila in poenostavila sedanji pravni okvir za to vrstno hrano. Ciprsko predsedstvo bo poskusilo najti kompromis eh, med različnimi stališči med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo in upamo, da bomo dosegli dogovor že zgodaj med drugim branjem. Potem pa še tako imenovana direktiva o zajtrkih, ki nadomešča pet različnih direktiv in želi uskladiti obstoječe izvajalska pooblastila komisije in želi upoštevati tudi člena 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije in dodeliti dodatne delegirana pooblastila komisiji. Dansko predsedstvo je začelo z razpravami v svetu in cipsko predsedstvo bo, si bo prizadevalo za to, da naredimo napredek pri tem dosjeju. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, to je bila splošna predstavitev zdravstvenega programa za cipsko predsedstvo. Zavedamo se, kakšne naloge so pred nami in kako občutljive narave so ta vprašanja. Vendar, če obstaja želja, obstaja tudi način. Zanašamo se na sodelovanje s parlamentom in svetom, tako da bomo lahko naredili korak naprej pri vprašanjih zdravstvene politike, zato da bo to koristilo našim državljanom. Pri razpravljanju o tem vprašanji ne moremo spregledati splošnega okolja, ki zdaj vlada v Evropi. Ekonomska kriza vodi k demografskim spremembami in močno pritiska na zdravstvene sisteme vseh držav članic. Zaradi tega, ker je premalo finančnih virov, je zdaj čas, da postanemo ustvarjalni in kre kreativni. Dogodki, ki smo jim priča vsak dan, zdaj predstavljajo tveganje in niso dobro za, za družbene in ekonomska okolja v Evropi. Podobno kot v vojni moramo tudi tukaj zdaj pokazati solidarnost. Tudi v času miru. Upam, da bomo vsi uspeli pokazati evropsko solidarnost, ki, smo, ki nam jo vsi pripisujejo. Hvala lepa vsem poročevalcem, s katerimi smo razpravljali o tem, ko smo se pripravljali na ciprsko predsedovanje. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, gospod minister, za to predstavitev programa za naslednjih nekaj mesecev. Veliko je na dnevnem redu in vidim, da se poslanci prijavljajo k besedi. Začeli bomo s prvim krogom s koordinatorji, najprej Peter Lize za ELS. Izvolite. Odlična, fina. Najlepša hvala predsedujoči, hvala tudi predsedujočemu svetu. Na kratko naj omenim tri teme. Zelo me veseli, da se želite v svojem predsedstvu lotiti najpomembnejših vprašanj. Predvsem me veseli, da se lotevate drvanja organov. To je za nas tudi zelo pomembna tema. Veliko ljudi še čaka na to vrstne organe in v Evropi tu še nismo dosegli dovolj bi pa vas opozoril na zahtevo, ki jo je vedno izpostavljal naš parlament, namreč, da se moramo tudi zavesno boriti proti trgovanju z organi. E, name se je v zadnjem času obrnil Svet Evrope iz Štrasburga, ki e, pripravlja protokol o boju proti trgovini z organi Evropska unija zaenkrat v tem postopku ni zastopana in morda bi se tega lahko lotili. Mislim, da bi bilo koristno, če bi tudi tukaj sodelovali. Potem pa še na kratko glede dveh zakonodajnih zadev. Najprej akcijski načrt za zdravje. Naš odbor je dal temu eh, programu nov naslov in sicer želimo, da se imenuje zdravje za rast in državljane. Zato, da bomo govorili tudi o državljanih, da ne bomo dajali vtisa, da gre zgolj za gospodarstvo, čeprav je seveda to pomembno. Zato bi se morali državljani pojavljati tudi že v naslovu, tako da bo jasno, da gre tudi za zdravje državljanov. Peter, imamo težave s tolmačenjem? Ne, očitno zdaj deluje. Nekaj časa ni bilo tolmačenja v angleščino. Kar nadaljuj. Ja, še zadnja točka. Zahvaljujem se, da ste se lotili vprašanja kliničnih preizkusov. Upam, da bo komisija že pred uh, poletnimi počitnicami predstavila svoj predlog. Uh, na tem področju je res potrebno ukrepati, predvsem akademiki, ki poskušajo neodvisno od industrije preizkušati določena zdravila, imajo velike težave zaradi obstoječe zakonodaje. Naj vas opozorim na to, da Evropski parlament in tudi komisija sta že pred desetimi leti opozorila na težave, ko je bila pripravljena sedanja direktiva in nedvomno je tukaj potrebno tesnejše evropsko sodelovanje v prid eh, pacijentom, industriji in neodvisnim raziskavam. Hvala. Najlepša hvala, Linda McKeven. Je naslednja. Ne, Dagmar Rotberend. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, Linda. Hvala predsedujočemu svetu. Če dovolite, eh, Naj vam čestitam za vašo ambicioznost. Moram reči, da je včasih manj več, ampak eh, zelo sem optimistična, da vam bo uspelo. Če bi bila jaz na vašem mestu in če bi eh, lahko podala kak na svet, bi rekla, da se bolj osredotočite na. Eh, zakonodajni del, kot pa na nezakonodajnega. Dejali ste, da boste govorili o čezmejnih eh, grožnjah za zdravje in da se boste ukvarjali tudi s eh, zakonodajnim okvirom. Mislim, da eh, si morate tukaj pogledati, kaj se je zgodilo z zakonodajo o čezmejni zdravstveni negi, eh, kako ambiciozne so bile države. Verjetno poznate ta dosje, eh, Eh, spomnite se, kako ambiciozne so bile države pri zakonodajnem delu takrat. No, eh, dve zadevi bi izpostavila. Izpustila bom eh, direktivo o preglednosti, verjetno bo o tem spregovorila kolega, potem pa so tu še uh, Eh, klinične raziskave in medicinski pripomočki. Peter Lize je že spregovoril o prvi temi in upam, da bomo res dosegli, da bodo države si izmenjevale podatke in znanje na področju klinih, kliničnih raziskav in da ne bo prihajalo do podvajanja, kot se je dogajalo v preteklosti. Moramo vedeti, da gre za medaljo, ki ima dve plati. Po eni strani moramo zaščititi udeležence preziskav, po drugi strani pa moramo zagotoviti inovacije. Potem pa so tu medicinski pripomočki, kar, je, kar mi je še bliže. E, rekli ste, da e, je potrebno preučiti vlogo e, notificiranih uh, organov. In uh, ne, malo sem bila negotova, ko ste spregovorili o tem, uh, uh, ampak ne vem, te organe, priglasitvene organe potrebujemo in če pogledate različne kategorije zdravstvenih oziroma uh, medicinskih pripomočkov, ali res mislite, da je potrebno vse priglasiti ali da bi ponekod bilo potrebno certificiranje? Uh, In če mislite tako, potem eh, se je potrebno vprašati, ali gre tu za neko orodje ali za neko učinkovino ali. Eh, eh Ni to potem morda že nekako povezano s farmacijo in da ne bi morda potem potrebovali eh, nek dobritveni organ z področja farmacije, morda EMEO ali pa EFSO. Nedvomno veste, da je Evropski parlament, še prednje je prišlo do škandala glede prsnih usadkov, zahteval preklic te zakonodaje. Eh, kolega, ki je že zapustil parlament, je pred leti oblikoval poročilo o tem in ali se strinjate glede medicinskih pripomočkov, da moramo biti zelo jasni, da če za določene kategorije še vedno obstajajo priglasitveni organi, da bi države članice morale imeti samo po en priglasitveni organ in da bi ti organi morali biti povezani med seboj, da bi morala obstajati preglednost. Eh, odnosov med tistimi, ki proizvajajo medicinske pripomočke in med tem, kako te pripomočke priglasijo in komu jih priglasijo, da se ne dogaja tako, kot je danes v Nemčiji, kjer imamo 18 priglasitvenih organov in vsak, da se lahko uh, eh, samo odloča, na koga se bo obrnil s svojim uh, pripomočkom. Tudi pipusatki so bili priglašeni v Nemčiji. Uh, ne vem, tu mislim, da se odpira vprašanje preglednosti in zaupanja. Morda bi se morali istočasno lotiti tudi teh vprašanj in eh, pričakujemo, da bo komisija eh, še ta mesec objavila svoj predlog glede kliničnih raziskav in da bo septembra objavila predlog eh, glede eh, medicinskih pripomočkov ali nam lahko obljubite oziroma zagotovite, da bomo dosegli nekaj napredka še v času vašega predsedovanja. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Panakova v imenu liberalcev. Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, gospod minister, za vašo predstavitev. No, pred vami je nedvomno zahtevna naloga, kajti po eni strani Eh, nobeno predsedstvo nima visokih pričakovanj glede eh, področja zdravja, nišče ni zelo ambiciozen, kar zdeva premike pri tistih dosejih, ki so že zastali, po drugi strani pa se pojavlja pritisk, še posebej strani nekaterih držav članic Eh, tudi eh, v zvezi z eh, proračunskim ravnovesjem in z vplivi na zdravstvene proračune. Ali boste torej razpravljali tudi o dolgoročnem učinku zmanjševanja sredstev za zdravstveni sektor? Še posebej me zanima, če boste govorili s tistimi državami, kjer se že pojavljajo negativni učinki. In pa glavno vprašanje in tu naj kot poročevalka za Evropski parlament o eh, direktivi o preglednosti eh, cen farmacevskih proizvodov, izrazim svojo zaskrbljenost. Verjetno veste, kakšni so bili prvi odzivi držav članic, ampak eh, povejte nam eh, vaše stališče, kako mislite, da bi lahko dosegli napredek pri tem dosjeju in kakšni so vaši nameni eh, in uh, kateri so glavni elementi, na katerih bi lahko temeljila razprava z državami članicami. Hvala. Hvala. Naslednja pa je Marina Janakodak iz imenu skupine IKR. E Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, za zelo celostno predstavitev, ki jo moja skupina vsekakor pozdravlja. Predvsem mi je všeč komentar, ki ste ga dali glede pomankanja finančnih sredstev. Mislim, da je grška beseda za to safos. E, to je res bil, bila zelo pametna pripomba. Smo z, v težkih časih in zelo zavestno moramo ukrepati. Vaša tri področja delovanja. E, ne vem, kakšno vlogo predvidevate za Evropski center za zaznavanje bolezni. E, Eh, tudi v luči tega, kar se je zgodilo na konferenci prejšnji teden, mislim, da so bili prisotni. Kar zadeva eh, doniranje, to je področje, ki je meni zelo blizu in strinjam se s Petrom glede boja proti trgovini z organi, bi pa si želela tudi več podarka na prostovoljnem pristopu, na tem, da ne prihaja do plačevanja oziroma izmenjave denarja. In pa za konec še zdravo staranje. To je zelo pomembno ne samo z zdravstvenega vidika, ampak tudi z gospodarskega vidika. Kaj ti, če bo prebivalstvo bolj zdravo, bo, nas bo to manj stalo in očitno torej, se lotevate tudi teh vprašanj. No, nasplošno naj povem, da smo zelo zadovoljni z vašimi načrti in vam želimo vse najboljše. Najlepša hvala. Zdaj pa še v imenu skupine GUE kolegica Susa. Thank <clears throat> you, Hvala lepa, predsednik. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti eh, ministru in njegovim pojasnilom prednostnih nalog ciprskega predsedstva. Imam dve konkretni vprašanji. In eh, morda se bo, mi bo kasneje v razpravi pojavilo še kakšno prvo vprašanje vezano na obzorje 2020. To je program, ki začenja s proračunom 80 milijonov evrov za šest let. Od tega naj bi 31,7 uporabili za pomembne družbene izzive, za varnost hrane, za trajnostno kulturo bivanja in tako dalje. Ampak v praksi to pomeni eh, samo nekaj milijonov na leto, kar je zelo malo glede na celoten evropski proračun. In če pogledamo, kakšne so razmere v večini držav članic, eh, se sprašujem, ali bo to dovolj, ali mislite, da bomo s tem denarjem res lahko prispevali k soočanju z izzivi eh, varne hrane, z družbenimi izzivi in podobno. In pa drugo vprašanje, ki je tudi vezano na prvo, eh, je naslednje. Eh, prosim, če lahko poveste nekaj več o neenakostih na področju zdravja in o negativnih učinkih zmanjšanja sredstev. Smo v času krize in prihaja do velikih razlik med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic. In te neenakosti, te razlike so vse večje, ne uspe nam jih premustiti. Večina ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnji, zadnjem času, še poveča, je še povečala te razlike. Uh, Zato me zanima, če lahko konkretno kaj več poveste o tem, s kakšnimi ukrepi se nameravate boriti proti neenakosti. Najlepša hvala. Hvala, s tem smo zaključili s prvim krogom govornikom, to so bili torej koordinatorji, zdaj pa dajem besedo zopet gospodu ministru, da odgovori na zastavljeno vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala, hvala za vsa vaša vprašanja. Odločili smo se za donacije organov in transplantacije, zato da bi eh, se lotili najpomembnejših vprašanj. Najprej so tu medicinske potrebe, te so jasne, potem pa je tu še mobilizacija družbe in učinek, ki eh, bi ga to lahko imelo na doniranje organov. Morda tega ne veste, ampak lahko vam povem, da tretjina prebivalcev Cipra Eh, je donatorjev kostnega mozga. Torej, uspelo nam je mobilizirati družbo na tak način, da eh, zelo veliko ljudi je pripravljenih darovati kostni mozek. Torej, res želimo izpostaviti to družbeno razsežnost, da če nam uspe mobilizirati družbo, lahko dosežemo zastavljene cilje. Vendar pa po drugi strani obstaja veliko popraševanje po o, organih, obstaja gospodarska razsežnost, obstaja družbena razsežnost, nažalost pa ne obstaja dovolj sodelovanja na evropski ravni z izjemo nekaj držav. Mi torej želimo razširiti to sodelovanje, želimo, da bi dostop do organov bil čim širši, in to po vsej Evropi. To je drugo, drugi vidik. In potem je tu še vprašanje trgovanja z organi. Eh, lahko bi rekli, in na to gledam pač skozi oči zdravstvenega ministra, da prihaja do Eh, razmer, ko je neučinkovita zakonodaja odprla pot za trgovanje z organi. In sprejemamo oziroma zavedamo se, da v Evropi prihaja prav do tega in to moramo preprečiti in se pri tem zaščititi. In zato upamo, da bo bolj poenoteno sodelovanje med državami članicami ustvarilo nek način oziroma ustvarilo neko pot, da se bomo zaščitili pred trgovino z organi. Kar pa zdaj vprašanje programa za zdravje, vem, da je to vprašanje, o katerem je veliko govora, da je bil zelo sporen tudi naslov oziroma ime. Program se zdaj imenuje eh, Zdravje za rast, parlament predlaga zdravje za rast in državljane. Ne vemo, kakšen bo končni eh, rezultat. Morda bo to krajša, daljša različica, morda bomo sploh še kaj dodali. Ampak eh, v vsakem primeru Eh, ta program ni neomejen, gre za 446 milijonov evrov za naslednjih 6 oziroma 7 let. Torej, dejanski ukrepi, dejanski učinek in tu moramo biti res iskreni, eh, ne bo neizmeren. Torej, eh, ne glede na to, kako ta program poimenujemo, vsebina in tudi uh, učinkovitost programa je tisto, kar bo ključnega pomena. Potem, kar zadeva klinične raziskave. Nekateri ste spregovorili o tem vprašanju. Morda bi morali tu začeti na drugem koncu. Zakaj potrebujemo usklajeno direktivo o kliničnih raziskavah? Evropska unija se bo soočila s precejšnjim pomankanjem inovativnih zdravil v bližnji prihodnosti. Zakaj se bo to zgodilo? Zato, ker eh, je eh, odkrivanje tovrstnih zdravil zelo počasno in eden od temeljnih instrumentov za razvoj tovrstnih zdravil so eh, ravno klinični preizkusi, klinične raziskave. Pravzaprav ta faza terja 50 odstotkov stroškov razvoja zdravil. In prišlo bo do upočasnitve postopka razvoja inovativnih zdravil enostavno eh, zato, ker nimamo enosta, poenostavljenih, oziroma usklajenih postopkov za eh, klinične raziskave in druge faze raziskav. Torej, v Evropi vsekakor potrebujemo, ne samo zato, ker potrebujemo inovativne raziskave, novo zakonodajo, ampak potrebujemo to zakonodajo glede kliničnih raziskav tudi za zagotavljanje gospodarske rasti. Torej, potrebujemo mm, to možnost, da bi najboljšimi znanstveniki lahko preizkusili razvita zdravila in eh, jih čim prej pripeljali na trg. In to ima tudi gospodarsko razsežnost. Eh, no, če zdaj se poskušam posvetiti vašim eh, vprašanjem, hvala za vaše komentarje. Ambicioznost nikoli ni škodljiva in upamo, da nam bo uspelo v čim večji meri uresničiti to, kar smo si zadali. Kar pa zadeva zakonodajo o zdravstvenih grožnah. To je seveda zelo kočljivo vprašanje na ravni sveta je prišlo do temeljnih premikov glede direktive o zdravstvenih grožnah in eh, razumem tudi odziv komisije. Je pa potrebno upoštevati temeljno načelo, ki je za tem. In temeljno načelo je, da potrebujemo čim več usklajevanja po Evropi, kajti v preteklosti se je izkazalo, da takega usklajevanja ni, ga pa potrebujemo, kajti če takega usklajevanja ni, eh, potem ne samo, da ustvarjamo nek vakum, v katerem nimamo enotnega mnenja, ampak včasih komercialne težne, komercialni interesi prevladajo. Videli smo, kaj se je zgodilo z nakupom uh, Eh, cepiva v eh, času zadnje epidemije. Skratka, tu ne smemo pozabiti na temena načela in res se bomo potrubili, da bi dosegli soglasje vsaj na ravni sveta. Upamo, da nam bo to uspelo. Eh, vemo pa, da smo morda nekoliko preveč ambiciozni, ampak vendarle, če želimo kaj doseči, moramo biti ambiciozni. Potem, kar zadeva medicinske pripomočke. To je bil seveda škandal z usadki pip, tako se je vse skupaj začelo. E, in moram reči, da nismo imeli kaj dosti usklajevanja, kajti če lahko odgovorim kot minister za zdravje, e, smo Eh, sprejeli stališče in potem smo videli, da so tudi drugi pristojni nacionalni organi sprejemali podobna ali pa drugačna mnenja in eh, nekako smo ugovarjali eden drugemu in nihče več ni vedel, kdo, ima, kdo lahko poda res zanesljivo izjavo. Ampak eh, prava pot naprej in glede tega se strinjamo je bila, da je komisar za zdravje, oziroma komisarka za zdravje, predlagala, da države članice pripravijo registr, torej nek nacionalni registr, po katerem bo mogoče izslediti uh, vsako osebo, ki je bil ustavljen, kakršen koli usadek. In če uh, bomo na podlagi tega vsaj uspeli razpravljati o novi direktivi, uh, bo to zelo dobro. Novega predloga še nimamo ampak uh, upamo, da bomo sprejeli ukrepe glede priglasitvenih organov in glede revizij priglasitvenih organov strinjam se z vašim komentarjem, da ti organi včasih sprejemajo odgovornost tudi za nekatere vsadke ali pripomočke, ki eh, imajo določeno farmacevsko razsežnost in bi bilo potrebno tudi po tej plati licencirati. Strinjam se, da je tu težko potegniti ločnico včasih, ampak vendarle nekje moramo začeti. Potem, kar zadeva farmakovigilanco, če nadaljujem s tem, kar je povedala gospa Pananova. E, na Cipri imamo nekaj izkušenj s tem. Spregovorili ste o gospodarski krizi. Tisto, kar sem opazil, je, da so farmacevtska podjetja v teh težavnih časih pripravljena vsaj nekoliko popuščati zdravstvenim sistemom. E, to se dogaja, to sem opazil tudi sam kot zdravstveni minister in tudi mi smo poskušali uvesti ukrepe, s katerimi bi zmanjšali stroške in bili smo predvsej učinkoviti pri tem. Torej, čeprav gre tukaj za direktivo, ki šele prihaja in da eh, bo potrebno obravnavati nekaj vprašanj glede licenciranja, glede inovativnih eh, zdravil, glede generikov in podobno. Ampak vendarle mislim, da obstaja neka splošna filozofija farmacevskih podjetij v tem trenutku, da so pripravljeni na bolj spremljive cene za zdravila. Eh, zato ne potrebujemo direktive, lahko se pogovarjamo o tem in očitno je, da so pripravljeni na take razprave. Eh, če pa se zdaj posvetim še gospeja Nakodakis, hvala za vaše komentarje. Kar zdeva ECDC, eh, sestali smo se prejšnji teden in ECDC je bistveno. Eh, olajšal posredovanje specializiranih informacij državam članicam in vloga ECDC je izredno pomemba predvsem za majhne države, kot je tudi Cipr in zato smo se odločili, da se lotimo tudi razprave o tem vprašanju, kajti majhne države same nimajo nujno zmogljivosti in strokovnega znanja, ki bi ga potrebovali. In ECDC nekako eh, zapolnjuje to vrzel na področju strokovnega znanja in na področju informacij, nudi torej tiste specializirane informacije, ki so potrebne. Eh, E, tako smo imeli izkušnjo tudi na področju HN1. Potem pa, kar zadeva eh, darovanje organov, mislim, da je tu bilo zastavljenih eh, veliko povezanih vprašanj tudi o prostovoljstvu. Deloma sem na to že odgovoril, govorim sem o mobilizaciji družbe in to je zelo pomembno. Kar pa zadeva zdravo staranje, Eh, moram reči, da je to nekakšen eh, oksimoron, ker zdravega staranja seveda ne more biti, ampak vendarle. Če na stvar pogledamo znanstvenega vidika, je zdravo staranje rezultat številnih bioloških procesov, ki tečejo vse od začetka do srednjih in končnih eh, stadijev življenja. Torej lahko pravzaprav govorimo o bolj zdravem staranju, ne o zdravem staranju. Eh, To drži. In tisto, kar smo izp bi želeli izpostaviti na zasedanju na visoki ravni, je, da so pomembni ukrepi v zgodnjih fazah življenja, naprimer prehranjevalne navade pri otrocih so zelo pomembne. Želimo se lotiti eh, vprašanj uh, uh, eh, srednje življenjske faze, predvsem kar zadeva. Eh, kardiovaskularne bolezni, te so zelo pomembne. Želimo pa se lotiti tudi eh, tretjega življenjskega obdobja in tu ne govorimo samo o boleznih, ki bremenijo starejše in o s tem povezanih ukrepih, ampak želimo tudi eh, sprovocirati nekako razpravo o rezultatih raziskav matičnih celic, kajti če berete Eh, predloge za eh, nepovratna sredstva za te raziskave. Pogosto preberete, da je vse to usmerjeno v tretje življenjsko obdobje in da iščejo neke rešitve oziroma zdravila za bolezni, ki so značilne za tretje življenjsko obdobje. Eh, skratka, ne želimo s to razpravo na nek način izpostavljati eh, ministrov in uradnikov, ampak eh, želimo govoriti tudi o tem, kakšno je naše stališče glede raziskav v matičnih celicah. In to je temeljno vprašanje. In pa še eh, eno vprašanje, ki ste ga zastavili in o tem nam bom verjetno odgovoril v četrtek. Lahko pa vendarle odgovorim deloma že zdaj in sicer gre za vprašanje raziskav. Ne bom šel v podrobnosti, da se ne bomo prekrivali, ampak gre za program v višini 80 milijard in parlament prvič želi ta sredstva povečati na 100 milijard. To bi bil zelo pozitiven signal. Prvič eh, je parlament podal tak predlog, ampak kar zadeva samo porazdelitev tega proračuna. Mislim, da je to bolj razprava za odbor ITRE in mislim, da e, nima smisla, da o tem govorim tukaj, čeprav bi vam načeloma z veseljem odgovoril. Thank you, thank you Najlepša hvala, gospod minister, za zelo konkretne odgovore na zastavljena vprašanja. Zdaj pa začenjamo z drugim krogom. Andres Pirelo je prvi govornik.

Sedaj se je pripravljalo tudi zakonodajno besedilo, še kar nekaj časa je bilo to začeto. Sedaj v krizi pa se vse skozi um, poraja naslednje vprašanje. Vedno treba upravičiti to, kaj porabimo, čemu namenimo sredstva. Poteka celotna polemika o tem, ali je primerno zagotoviti finančno podporo za transplantacijo organov. Tudi v Španiji imamo to razpravo parlamentarno besedilo parlamenta je bilo v nasprotju s to zamislijo. Prav tako ima tudi mednarodno konvencijo. In ta pa gre v drugo smer, torej da se prepoveda, prepove kakršnokoli financiranje. Ali bomo torej tukaj postavili ta most, ali si bodo lahko samo bogati um, privoščili, da kupijo organe, ali še kdo drug. Uh, Imamo številne organizacije, kampanje za ozaveščanje, vse to je zelo pomembno, tudi to igra svojo vlogo. Govorili ste o koordinaciji, o sodelovanju med državami, ter pa tudi o kampanjah za večjo um, ozaveščenost glede presaditve organov. Vse to je zelo pomembno. Vse je pomembno, razen financiranja takšnih um, presaditev. Glejte, moramo vedeti, v kakšnih časih eh, živimo, to so gospodarsko gledano tvegani časi in zato bi bilo res zelo slabo, če bi financirali takšno prakso presanja. Potem pa še kriza in pa znižanje proračuna. Prej ste govorili o času pred krizo, mora biti ustvarjalni. Sveda se strinjam, potrebujemo ustvarjalnost, inovativnost in tako dalje. To je eno. Ampak Če pa se pogledamo politike, ki so jih pripravili različne države članice, naprimer vrčevanje v zdravstvenem sektorju. Ravno pri zdravstvenem sektorju so najprej začeli vrčevati. Sedaj, ravno zaradi krize, čež zaradi krize, režejo v zdravstvenem proračunu in to je slabo. To gotovo ne bo povečalo podpore. Zato je pomembno, da komisija in pa države pridejo na kakšnega soglasja. Svet, mislim, da potrebuje drugačno sporočilo glede zdravstvenega sektora. Pravica do zdravja je temeljna pravica. Sveda moramo biti ustvarjalni, kot ste prepovedali. Ja, to je res, ampak prav tako moramo tudi oceniti program glede na um, proračunske postavke. Torej, ja, v redu, dobro biti ustvarjalen, ampak še boljše bi bilo, če imeli več sredstev, tako bo lažje biti tudi ustvarjalen. Zato mislim, da je sedaj priložnost za vas, da rečete država članica, ampak gledajte, kriza ne sme biti izgovor za dodatne reze v zdravstveni proračun po državah. Razumem vaše pomisleke, ki ste jih preomenili, ampak to je pomeno vprašanje. Um, potrebujemo um, boljše odločitev, boriti se moramo proti um, goljufijam, proti davčnim utajam. Če se bomo proti tem uspešno borili, potem ne bo drugih problemov. Hvala. Hvala lepa za ta čustveni nagovor. Zdaj pa Karl Heinz Florenc in posipam se s pepelom, ker je bil čisto na vrhu seznama, ampak sem ga nekje v misli izgubil, ampak vendarle izvoli. Ja, res grozno je sploh, če poslušam, Eh, kako uh, si izmenjujeta besede, gospod minister in uh, Dagmar Rodbernd. Upam, da boste tudi meni tako naklonjeni. Ampak uh, ne želim govoriti o medicini, ker se bojim zdravnikov in tudi nisem strokovnjak, ampak uh, bom se omejil na en vidik, namreč na porabo tobaka. Uh, 18 let že spremljam to področje in posto, in napredek je res eh, polži. In zelo me zanima, kakšen je vaš pristop tukaj. Komisija govori o noveli, o enotnem označevanju. Mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno poskrbeti, da mladi pač ne bodo začeli kaditi. In uh, nekemu 60-letniku dopovedati, da ne sme več kaditi, je tako rekoč ne mogoče, ampak pri mladih bi pa lahko še kaj dosegli in zato je pomembno, da razvijemo določene zadeve, tudi kar zdeva embalažo. In zelo me zanima tudi, kako gledate na kemikalije. Tu industrija počne z nami, kar hoče. E, veselo nas vozijo na okrog za nos, mogoče je uporabljati 70 do 80 kemikalij. Eh, ki se pogosto uporabljajo tudi v papirju in potem eh, to pač eh, nam gori tam pod nosom in vse to pride v dihalne poti. No, da to povzroča raka, vsi vemo in zanima me, kakšen imate pristop tukaj in v kolikšni meri ste pripravljeni, da bi ust ustavili uporabo kemikalij brez kakršnega koli certificiranja za proizvodno eh, cigaret. Eh, seveda ne moremo enostavno vsega prepovedati in eh, seveda ne more imeti eh, tobako vsak dan istega okusa, ker pač je to naravna rastlina in je pač eh, odvisna od marsičesa. Najlepša hvala. Karhan Slurec, zdaj pa Vitorijo Prodi predsedujoči grazie signor ministro per la sua presenza Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, minister, da ste prišli. Lepo je, da ste tu. Dvoje bi podaril. Najprej, glede darovanja organov. Meni se zdi pomembno, da se v svetu doseže soglasje glede predpostavke, da se lahko organe daruje. Če prizadeta oseba ni povedala svojo stališče o tem predtem oziroma tega ni mogla storiti. Tako je več organov na razpolago. Prav tako bi moralo biti darovanje brezplačno, tega se moramo držati. Potem klinični preizkusi in potrdilo za medicinske pripomočke. Tukaj je veliko stroškov saj je razvijanje novih zdravil zelo drago. Prav tako farmacijska industrija izkorišča to situacijo, kajti lahko. Pripravi mm, zdravila za zdravljanje redkih bolezni, ampak ne ravno pogosto. Novih zdravil je vedno manj na trgu. prav tako imamo določene predloge v obzoru 2020. S temi predlogi naj bi spremenili klinične teste in izboljšali kakovost teh testov. Prav tako pri teh testih ne bi smeli upravljati živali. Prav tako pri teh testih ne bi smeli upravljati živali. lahko bi teste opravili na tkivih celic. To je veliko lažje in tudi um, organsko gledano bliže človeku, kot pa če to izvajamo na živalih. Prav tako je treba poštevati tudi mnenje farmacijske industrije. Kajti, ko smo v fazi raziskav in proizvodne. Se bomo seveda soočili z izzivi, bo pa treba vendar razviti nova zdravila, po možnosti brez testiranja na živalih. Sedaj moramo spremeniti sistem kliničnih testov in tako bi lahko povečali um, varnost ter zmanjšali stroške hvala. Na koncu pa še Dagmar Rodbernd, ki ima do, dopolnilo vprašanje. Najlepša hvala za veliko dušno od predsedujoče. Vrnila bi se na medicinske pripomočke. My, my um, I, I understood... Glede, vem, kaj ste povedali, se sem slišala, ampak nisem zadovoljna. Sem pa zadovoljna z vašo predstavitvijo. Prej... Torej, nisem bila ravno navdušena nad eh, prvo vodno zjavo, ampak preostanek bi bil res zelo dober. Zato vem, da želite eh, nekaj spremeniti in izboljšati. Upam, da boste pri medicinskih pripomočkih uspeli. Mislim, da moramo razlikovati, jasno razlikovati med um, dovoljenji in pa priglesitvami. Oboje je upravičeno, vsako po svoje. Potem pa še nekaj, um, kar je zelo pomembno pri um, zakonodaji za medicinske pripomočke. Um, večkratna je pa enkratna uporaba. Če si pogledamo um, definicijo obeh, vidimo, da imamo razloge za eno in pa tudi za drugo. Če govorimo o večkratni uporabi, ali bomo potem tudi izboljšali higieno v bolnišnicah in ostalo, ampak ali bomo obenem tudi um, izboljševali zakonodajo za um, reprocesiranje medicinskih primočkov za večkratno uporabo. Po mojem mnenju bo to ključno kot pomemben del tega, da bi prepričali um, viruse in pa um, infekcije, bakterije na takšnih premočkih. Včasih njemo zadosti antibiotikov, če bi sedaj to izboljšali, bi bilo to dobro, da bi naprimer um, obenem tudi um, izboljšali um, antibiotike um, proti um, infekcijam, ki nastajajo zaradi večkratne uporabe pripomočkov. Če bi to naredili, bi res pomagali um, pacijentom po Evropi. Round, round Hvala lepa. Konec tega drugega kruga. Sedaj imate priložnost, da odgovorite, gospod minister. Hvala. Gospod Rodriguez, prvega vprašanja nisem čisto dobro razumel. No, je šel še, ne, ne, vse je tukaj. Ne vem, če je v tem govoru, v tem predlogu omenjen finančni. Pristop tukaj, ne govorimo o tem. Želimo samo spodbuditi družbo in ukrepiti sodelovanje med evropejci. To je bistvo tega predloga. Želimo izboljšati ozaveščenost med ljudmi. Poglejmo si nekaj družb v Evropi, naprimer Ciprsko in pa Grško. Naprimer. Če si potem pogledamo, kako se družbe odzivajo na to, naprimer eh, presajanje kostnega mozga. Um, naprimer, pri nas imamo 15 tisoč um, takšnih um, primerov in pri tem je socialna zaveščenost zelo pomembna. Potem so tukaj še druge strani, naprimer kakovost um, postopkov in podobno. Pa še nekaj kaj vidimo na evropski ravni. Postopki za ocenjevanje živih drvavcev so različni med državami članicami in tudi to je treba poštevati, kajti želimo prepričati to, da bi um, skozi stranska vrata um, zagotovili financiranje. Tudi sam sem ministr za to in s tem se ukvarja tudi v naši nacionalni zakonodaji. Potem pa rezi v zdravstvene proračune. Morda bi lahko šli z nami, ko se bomo pogovarjali s trojko, kamorkoli um, gredo, oberajo tehnokratski pristop. In tako se lotijo tudi zdravstvenega sektora, vsaj včasih. Se strinjam, ne bi smeli rezati v zdravstveni proračun eh, samo zaradi um, krize, samo zato, ker moramo konsolidirati proračun. No, po drugi strani pa je treba reči tudi to, da smo vendar lahko tudi inovativni. Kljub vsemu lahko še vedno gledamo na to, kako bi čim bolj smotrno porabili svoje sredstva. Tudi manj sredstva lahko porabimo. Naprimer, kje lahko kaj naredimo. Tukaj govorim kot minister za zdrave. Na področju zdravil, naprimer. Stvar je o tem, da um, ljudje v različnih državah uh, plačujo zelo različne cene za zdravila. Pri nas, naprimer, smo precej znižali, precej znižali stroške za zdravila z nekaterimi ukrepi. Pa sploh nismo zmanjšali inovativnosti. Tudi to bo treba poštevati in razmisliti o tem, kaj storiti. No, ampak trenutno ne bi smeli preveč zniževati proračunov za zdravje. S tem se strinjam. V nekaterih državah res precej režejo zdravstvene proračune, zato ker morajo konsolidirati proračun. V finančni krizi se bo tudi pritisk na zdravstvene stroške povečal in mislim, da bomo vse to plačevali še v prihodnosti. Sedaj pa tobak, gospod Florenc. O tem sicer med našim predsedovanjem naj ne bi govorili, ampak vseeno vam pa lahko povem svoje mnenje. 40 let smo rabili za to, da smo pripravili znanstvene dokaze o tem, da se da res nedvomno jasno, da tobak oziroma kajenje tobaka je glavni vzrok za raka. Kaj pa se da storiti tudi um, glede direktive o tobaku, upam, da bo to kmalo pred nami. Ali bo to res bistveno vplivalo na javno zdravje? No, odvisno, kaj bo v tem dokumentu če si pogledamo zgodovino, naprimer, pogledamo si Francijo, ko so um, francozi uvedli visoke davke, um, pa se sploh niso lotili označevanja, so precej zmanjšali um, število primerov ključnega raka. Podobno velja tudi za Združeno kraljestvo. To je tak ukrep, ki je bil koristen. Ne vem, če bi to prepovedali ali ne, sedaj res ne bi šel um, v to. To je predvsej osebno stališče. Bomo videli, kaj bo s tem. Seveda ne moremo kar vsega prepovedovati, kar po vrsti, ne moremo vsega izključiti iz sistema nasplošno, ampak mislim pa, da moramo sprejeti konkretne ukrepe, ne vem, glede označevanja, glede visokih davkov, karkoli že, nekaj moramo storiti, kajti sedaj se zgodi, da je vedno več mladih eh, izpostavljenih tobaku. Irsko predsedstvo se bo sicer lotilo tega problema, kolikor vem, ampak gledajte, ko sem jaz. Prvič um, slišal za to, da bi govorili o tej direktivi, sem se zelo zauzel za to, ampak bomo videli, kako boste. Uh, gospod Prodi, govorili ste o um, privolitvi v drvanje organov. Torej, ali potrebujemo predhodno devoljenje nekega kandidata za drovanje organa. To je seveda uh, klično mrtev pacijent. Tako bi lahko povečali razpoložljivost organov, um, če bi bilo to avtomatsko dovoljeno. Torej. To je stvar, pri kateri so nekatere države uspešno rešile um, to težavo pri volitve. Če bomo družbo bolj vključili, če bomo se bolj osredotočili na kampanje, tudi pri nas in druge, lažje bomo rešili to težavo. Ampak se strinjam, o tem razprava, zelo široka razprava ne bo mogoča, zato ker eh, nekatere družbe iz verskih razlogov temu nasprotujejo. Potem klinični preizkusi. Tudi o kliničnih preizkusih ste govorili. To je seveda znanstveno vprašanje. Bomo videli, ali lahko razrešimo vsa vprašanja glede ocenevanja zdravil. Uh, v okviru um, celic, ne pa v okviru živali. Če govorim sedaj kot znanstvenik, naj rečem, da gotovo nikoli ne bo mogoče popolnoma nadomestiti kliničnih eh, testov samo s takšnimi testi um, na celicah, na celičnih tkivih. To gotovo ne bo mogoče, kajti to bi tudi lahko pomenilo velike države za tržene. Ampak kaj pa lahko storimo? In kaj trenutno že počnemo? kot sem že prej omenil, eh, potrebujemo skupne tehnološke pobude med eh, komisijo in državami. Na tak način, s takšnim pobudom lahko precej um, izboljšamo učinkovitost zdravil, ne da bi sploh um, uporabljali celična tkiva. In tako lahko pripravimo zdravila za nekatere specifične bolezni, tako lahko znižamo stroške. Omenili ste tudi znižanje stroškov. No, po mojem mnenju, mislim, da ne bomo mogli nadomestiti tega, kar ste preomenili. Potem mora in pa prsni vsadki, ne vem točno, kaj ste mislili s to povezavo. No, ampak to je gotovo zelo pereče vprašanje. Najbolje je, da vam um, odgovorim v pisni obliki, um, kaj ti gotovo. Um, vas moj odgovor ni ravno prepričal, se mi zdi. Gospod Prodi, ja, prosim, zelo na kratko. Vittorio, prosim. No, saj se nisem želel popolnoma snabiti poskusov na živalih. Ampak nekateri um, poskusi na celičnih tkivih bi lahko prenesli boljše odgovore tudi glede toksiholoških mehin, me, mehanizmov morda so lahko takšni um, preizkusi bolj primerni, tudi bliže um, človeškemu tkivu, kot pa poskusi na živalih. Prav zato se mi je zdelo, da bi lahko spremenili način kliničnih testov, tako da bi dobili boljše Nisem želel, da bi se v celoti znebili poskusov na živalih. V redu, morda nisem bil čisto jasen. Eh, govorili ste prej o um, toksikoloških vprašanjih. O tem um, govori eh, farmacijska industrija skupaj s komisijo v kontekstu um, protimikrobne odpornosti veliko prizadevanja, veliko financiranja se vlaga v um, predvidljivo toksikologijo, ki ne uporablja živali, um, uporablja celična tkiva in simulacije, računalniške simulacije za um, predvidevanje toksikoloških uh, učinkov. Ja. Dobro, s tem smo prišli do konca tega kroga vprašanj in odgovorov. Najlepše se zahvaljujem gospodu ministru za zelo podrobne in temeljite odgovore in seveda tudi za predstavitev. Kot rečeno, ste zelo ambiciozni, kar zdaj v vaše predsedovanje, to lahko tudi sam potrdim. Eh, z ministrom sem se sestal tudi v svoji pisarni. Zelo veliko tiste naredili z name s svojim strokovnim znanjem. Res se strokovnjak in veseli me, da, je, da svetu trenutno predseduje strokovnjak in se zato še toliko bolj veselim naslednjih šestih mesecev ciprskega predsedstva. Sploh na področju zdravja ste podali nekaj zelo konkretnih predlogov in tudi kolegica Rod Berend je dejala, da vam priporočamo, da se res osredotočite na zakonodajno delo. In v času krize, v katerem smo brez dvoma trenutno, je dobra politika na področju zdravja zelo pozitiven signal. 500 milijonov evropejcem, da vendarle vsakdo lahko računa na dobro delojočo Evropo. Eh, in eh, ne sme se zgoditi, da bi bili ljudje, ki si zdravja ne morejo privoščiti. Eh, zelo me veseli, da ste torej spregovorili tudi o solidarnosti in v imenu našega odbora vam želim vse najboljše, želim vam čim več uspeha v vašem predsedovanju in seveda ste vedno dobrodošli, da se oglasite v tem času tudi pri nas. Hvala. Ja, Dobro, po predstavitvi predsedovanja svetu in po vprašanjih in odgovorih, zdaj nadaljujemo s peto točko dnevnega reda, pravila za obračunavanje emisij in oduzemov toproglednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom. Zelo okoren naslov. Kritar Asenis je poročevalec in zdaj bo tudi nekoliko osvetljiv, kaj lahko razumemo pod tem naslovom, potem pa bo sledila razprava s poročevalci v Senci. Izvoli, Kritar. Uh, Hvala lepa. No, upam, da kolegi ne pričakujejo, da bom tako dober kot uh, minister Malas z ciprskega predsedstva. No, tukaj gre za predlog komisije, za tako imenovan sklep LULUCF. In tukaj se navezujemo na sklep sprejet v Durbanu pred nekaj meseci. Pogajanja o LULUCF so se začela v Marakešu leta 2001. Decembra pa je bilo v Durbanu tako, da smo uspeli sprijeti dokončni sklep oziroma odločbo, ki je, s katerim je obračunavanje emisij postalo zavezujoče. V Marakešu smo že identificirali tudi tako imenovani zeleni oglik. Kakšen je namen tega predloga? Namen je, da bi na ravni Evropske unije vzpostavili robustna pravila za obračunavanje in da bi razvili to zadevni akcijski načrt. Zato, da bi lahko nadzorovali emisije, ki izhajajo iz tovrstnih dejavnosti. Ta sklep je prvi korak v tako imenovanem dvofaznem pristopu. Namen tega je, da začnemo s postavitvijo pravil za obračunavanje, ki bodo robustna, to je prva faza. Druga faza pa zajema to, da primerjamo naše emisije z zadevnimi zavezami in obveznostmi. Zdaj govorimo o prvi fazi. Ta sklep ne zajema zavezujočih ciljev in določb, ampak gre za tehnični dokument, ki določa robustna pravila za obračunavanja na način, kot je že bilo dogovorjeno na mednarodni ravni. Meni se to zdi dobra priložnost za nas, da Evropska unija pokaže svetu, da resno jemljamo tisto, za kar se dogovorimo v okviru mednarodnih dogovorov in da dosledno izvajamo naše sklepe. Politični cilj je tukaj res dober in je dober za naš parlament. In sicer gre za to, da bi omogočili dogovor s pogajalci vnaprej pred kopom v Dohi decembra, torej da bi jim zagotovili že dokončno odločitev v zvezi z obračuni za rabo zemlišč, spremembe rabe zemlišč in gozdarstva. Že eno leto nazaj jim bomo lahko rekli, da smo se v Drbanu odločili, kako naj bi oblikovali nacionalno oziroma evropsko zakonodajo. Tako da se si prizadevamo za dogovor v prvem branju. Trije cilji so glavni tukaj. Najprej, da zagotovimo doslednost z mednarodnimi zavezami in da ne bodo države članice podpisnice in pogodbenice UNFCCC. Želimo tudi zagotoviti doslednost zakonodaje Unije za prihodnjo sodelovanje in integracijo, ključno z, vendar ne le z. Uh, skupno kmetijsko politiko in direktivo o obnovljivih virih energije. In kot tretje, te metodologije obračunavanja je treba narediti za transparentne, za točne, ne samo znotraj držav članic, ampak tudi, ko gre za sodelovanje med državami članicami. Glede zaves za obračunavanje, no, tukaj moramo zajeti vse vrste in kategorije zemlišč. Pokazati moramo, da je obračunavanje emisij pomembno za vključevanje na ravni Evropske unije. Zaenkrat še niso bili postavljeni cili in glede na to, da bomo imeli k malu obvezno obračunavanje, bo to predstavljalo precejšen napor pred, za države članice. In tu naj bi šlo za metodologijo, ki je že uveljavljena na mednarodni ravni. Obdobje najmanj osmih let bi morali uporabiti za to, da se zagotovi možnost obračunavanja do leta 2020, torej da se pripravimo na to vrstno obračunavanje. Komisija je priporočila obvezno obračunavanje za upravljanje pol in nekaterih drug, drugih vrst zemljišč. In vse države članice imajo na voljo vse podatke, stebr ena, stebr dva, stebr tri. V prvem stebru gre za poenostavljeno, v verziji od podatkov, v tretjem stebru pa gre za bolj zapletene podatke. Torej vse države članice imajo možnost dostopa do teh podatkov iz eh, poročil o obračunavanju. In s tem zaenkrat pa izpolnjujemo zahteve iz prvega stebra. Predlog komisije se mi zdi lahek za izvajanje. Poleg tega, kar predlaga komisija, ko gre za osuševanje in ponovno vzpostavljanje mokrišč, no tukaj je primerno obvezno obračunavanje. Zakaj? Sam sem predstavljal naše delo tukaj v parlamentu maja v Bonu na umestnih pogajanjih Na začetku smo imeli nekaj težav zaradi nizke udeležbe, kajti vsi so bili v sosednjem prostoru, kar pomeni, da je bil postranski dogodek bolj obiskan. Tam so namreč potekala uradna pogajanja o novih eh, obračunskih pravilih, pravilih za obračunavanje v okviru teh obračunov za rabo zemljišč in tako naprej. In kot veste, je ta LUCF v okviru Kyoto zaenkrat, ampak postal bo del novega sporazuma o podnebnih spremembah, ki naj bi bil dosežen leta 2015 in naj bi začel veljati 2020. Kot veste, ZDA in druge države bodo udeleženke in ZDA že uporablja to obračunavanje za polja, za mokrišča in tudi za obdelovalno zemljo in pašnike. Prej smo imeli drugačna pravila, obračunavanje ni bilo zavezujoče. Zdaj pa to velja tudi za mokrišča. In To naj bi začelo veljati tudi pred letom 2020. In o tem bomo govorili v okviru posebnih določb. No, potem pa še naravne motnje. Obstaja izjema in lahko izključimo emisije iz naslova krčenja gozdov naprimer, če prije do ekstremnih vremenskih pojavov ali do naravne katastrofe, do velikega požara, ki uniči več kot pet odstotkov ali pet odstotkov vsega gozda v neki države, potem te emisije lahko izključimo za to državo. Moj pristop v predlogu tega poročila je, da naj bi besedilo vrnili na tisto besedilo, ki je bilo sprijeto v Drbanu, tako da se zagotovi doslednost. In če bomo imeli nadaljno vprašanje v zvezi z mojim predlogom, bom z veseljem uh, odgovoril na nje. Potem druge stvari, uh, torej pobiranje pridelkov oziroma ko pridobivamo les, in ga uporabljamo za proizvodnjo pohištva ali druge lesne izdelke. Si ne mislimo, da pride kar takoj do emisij oglikovega dioksida. Lesni proizvodi, ki so namenjeni za pohištvo, zanje velja odmik uh, v zvezi z eh, emisijami oglika. In to je dodano v to zakonodajo. Pre, pomembno je, kakšne podatke uporabljamo za te osnovne razpolovne dobe emisij oglika. Ko gre za les, se uporablja za lesne proizvode iz, pohi, za pohištvo.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 in za, ki ga uporabljajo za lesne proizvode, naprimer za uvoz iz Belgije, se obračunava drugače kot za tisto iz Rusije. In nemški sistem je zdaj drugačen od francoskega. Ali si lahko predstavljate, kaj to pomeni za doslednost znotraj Evropske unije? In pri pridelanih lesnih proizvodih moramo zahtevati od držav članic, da priglasijo komisiji, da se uporabljajo specifični podatki za izračun razpolovne dobe, ko gre za emisije. In preprečiti je treba državam članicam, da za pridelane lesne proizvode uporabljajo te kalkulacije iz držav uvoznic. Also, Uh, on the issue which I understand that Glede tega, kar bo ključnega pomena v naših razpravah, tako znotraj držav članic in tudi pri nas, no, to je zagotovo spiski načrt za LU, LUCF. Menim, da je komisija podala preprost predlog, ki ga bo tudi lahko izvajati kar nekaj držav je izpostavilo pomisleke glede subsidijarnosti in gozdnih politik. Ampak mislim, da gre bolj za to, kako si razlagamo tisto, kar je zapisano. In če si to napačno razlagamo, je ta predlog lahko tak, da nas pre, prestraši. Ampak ne, jaz mislim, da je čisto preprost. V mojem predlogu sem pojasnil, da je to tisto, kar komisija predlaga, da je tisto, kar komisija predlaga to, da želi poenostaviti postopke in dodal sem tudi neko formulacijo, da jasno predstavim namene komisije. Akcijski načrt in njegov namen je izmenjava informacij glede emisij in ohranitev in povečanje odzemov. In Oblikovanje novih ukrepov, ki naj bi jih izvajale države članice za zmanjšanje teh emisij. Menim, da potrebujemo taksijski načrt in da potrebujemo te informacije, saj zaenkrat nimamo srednjega vira to vrstnih informacij. Transparentnost in tudi udeležbo javnosti sem vključil sem, kot se to zahteva tudi druge in menim, da, to, da bi to lahko dodali tudi tukaj. Pa še nekaj v zvezi z opredelitvijo pojmov. Večkrat več izrazov v dokumentu ni opredeljenih oziroma jih je treba še razjasniti. Zato sem predlagal, da bi zajeli ali razjasnili opredelitve za, zalog, za zaloge oglika, za ponovno pogozdovanje, pogozdovanje, krčenje gozdov, pridelane lesne proizvode, ravni naravnega ozadja, pribitek vrednost pri polovici življenjske dobe in takojšnjo oksidacijo glede opredelitve gozdov je kar nekaj kolegov izpostavilo nekaj pomislekov. To je res sporno vprašanje. In sicer, znotraj Evropske unije imamo opredelitev gozdov v okviru SKP. Ta opredelitev je enaka kot pri UNFCCC, vendar nekoliko ožja. V okviru te opredelitve smo našli oziroma smo financirali naše programe za zmanjšanje emisij in druge ukrepe v tem sektorju. Edino obstoječe financiranje je zdaj v okviru SKP. Če v Evropsko uniji vključimo zdaj opredelitev, ki je širša in ki je bila dogovorjena tudi v okviru KOP in Združenih narodov in tudi v okviru Durbana, potem bomo imeli pravila za obračunavanje, za merjenje in zniževanje naših emisij v okviru LU, LUCF zato, da bi imeli ukrepe za zmanjšanje teh emisij. Če bomo ohranili opredelitev SKP v sklepu o rabi zemljišč in spremembi rabi zemljišč, bomo dosledni v naši zakonodaji. Pa vseeno bo to ožja opredelitev kot tista, ki jo zajemajo Združeni narodi in obenem bomo izpolnjevali mednarodne zahteve. Menim, da moramo uskladiti te opredelitve z kmetijsko politiko Združenih narodov in menim, da je predlog komisije logičen in dober. Toliko za enkrat z moje strani in seveda bom odgovoril na kakršnakoli vprašanja. Hvala lepa. And Hvala lepa, Kritan. Zdaj pa poročevalci v senci najprej najprej. Gospa Morko Najte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dokument o LU, LUCF je zelo pomemben, ko gre za razvoj skupne klime pri tej politiki. Mislim, da smo našli skupno stališče pri tem vprašanju in se zahvaljujem poročevalcu za dobro upravljeno delo in tudi komisiji ki je podala prvotno poročilo. Imam pa nekaj pomislekov v imenu naše politične skupine. No, najprej naj rečem, da je ta dokument v skladu s tistim, kar se je dogajalo decembra v Durbanu in kaže, da se Evropska unija trudi oblikovati skupno politiko. Vendar pa se razprave vedno vrtijo o enih in istih vprašanjih. Prav je sicer, da se komisija okvarja s temi vprašanji in upamo, da bomo dosegli cilje. Predlog komisije je pripeljal do razprav, ki upam, da bodo pripeljale do rešitev. Poročevalec predlaga še bolj ambiciozne cilje in ukrepe. Menim pa, da si moramo pogledati, kakšno je realno stanje. Imamo različne okoliščine v različnih državah članicah, tudi gozdovi si, se med seboj zelo razlikujemo in ne moremo primerjati gozdov na severu Evrope s tistimi na jugu, saj se soočajo z različnimi problemi ne moremo tudi enačiti sistemov za obračunavanje za polja, za pašnike na severu in na jugu. Zanesljivi podatki so na voljo šele od leta 1998 in polja oziroma nizke površine in pašnike se lahko, se lahko izmenjuje z leta v leto. Nekatere države članice so se že zavezale k bolj ambicioznim ciljem, kot smo jih mi sposobni določiti. Zato menim, da nismo tako pripravljeni iti dlje od zavez, ki so zapisane v UNFCCC, ki je, bil spre, ki je bila sprejeta v Durbanu. Meni je bolj všeč evolucija kot revolucija. Jaz bi se odločila za načelo solidarnosti in za več fleksibilnosti v okviru konvencije in dogovora Združenih narodov. Dovolite, da zastavim nekaj vprašanj oziroma prosim za pojasnilo strani predstavnika Evropske komisije in tudi strani poročevalca. Lahko mogoče poveste kaj več o opredelitvi gozda, Kriton je že omenil to opredelitev v smislu razvoja podeželja in da se uporablja kriterij nič celih pet hektara. Opredelitev v državah članicah pa se razlikuje od države do države. Ponekod imamo opredelitev 0,5 hektarov, drugi je opredelitev gozda drugačna. Druga stvar so splošna pravila za obračunavanje in določanje referenčnih ravni. Komisija pravi, da je čisto fleksibilna, ampak vseeno bi prosili za več pojasnil, kajti še veljne države članice imajo pomisleke v zvezi s tem. Še nekaj. Dos, doslednost, kar zadeva LU, LUCF in zavezami iz konvencije UNFCC, Ali to ne predstavlja še več birokracije pri sistemu poročanja? Še eno občutljivo vprašanje za našo skupino pa je vključitev pol nivskih površin in pašnikov. Menim, da je to že zajeto v agendi SKP in obene moramo upoštevati tudi razmere v posameznih državah članicah. Mislim, da ločevanje nizkih površin in pašnikov ni opcija, ni možnost. To bi morali pustiti kot prostovoljni ukrep. Čeprav razumem, je bila formulacija v Durbanu zapisana z mej, torej, da bi lahko se države vključile v ta predlog. Se pravi, to razumem kot prostovoljni ukrep. Vprašanje za komisijo. Ali menite oziroma ali sprejemate to, da prostovoljni instrumenti se lahko uporabljajo tudi v okviru Združenih narodov? Torej, da ne gremo dlje v našem okviru Evropske unije, ampak da se držimo tistih, kako naj temu rečem, obljub in zavez, ki smo se jim že zavezali v mednarodnih organih. Naj podarim še to, da. Evropska komisija pravi, da tukaj ni nič posebej novega, da države članice že poročajo in da obstajajo različne vrste podatkov. Vseeno pa se porajajo številna vprašanja med kmeti, med industrijo in v tem sektorju. Glede tega, kaj to pomeni? Ali bi lahko to vprašanje bolj pojasnili? Te stvari moramo bolj pojasniti. Tako da bodo vsi vedeli, zakaj gre. Menim, da je to zelo pomembno vprašanje in da bi morali imeti na voljo več časa za razpravo o teh stvarih. No, to so moji pomisleki, ki sem jih želela predstaviti in počakala bom na odgovore in na pojasnila. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Maner je naslednja za liberalce. Ja. <clears throat> Hvala lepa. predsedujoči. Hvala Kritonu za dobro upravljeno delo pri tem zelo pomembnem vprašanju. Slišali smo nekaj res eh, zanimivih stvari. Obračuni LU, LUCF bodo res pomembni za boj proti podnebnim spremembam in zato moramo mi kot Evropski parlament zauzeti trdno stališče pri teh vprašanjih. Pred nami so res veliki izzivi, če se želimo spopasti s podnebnimi spremembami. Veliko stvari manjka sicer v tem poročilu in nisem prepričana, da obravnavanje gozdarstva v različnih delih Evropske unije ostaja pravično. Mislim, da ni bilo še narejenih dovolj raziskav in študij na to temo. Za nas je pomembno, da odločitve, ki, sprejmejo, ki so bile sprejete v Durbanu, lahko ustrezno izvajamo dolgoročno v Evropski uniji. Problem tukaj je, da predlog komisije se precej odmika od mednarodnega dogovora na to temo. Glede predloga komisije, naj rečem, da se pri, njej, pri njem poraja kar nekaj pomislekov, naprimer pri akcijskem načrtu za LU, LUCF. Glede akcijskega načrta sem precej kritična, saj obstajajo velike razlike v naših gozdarskih politikah in v tem, kako opravljamo gozdarstvo in gozdarsko politiko po Evropi. Zato to, da imamo enotni akcijski načrt, ki ne bi ga uporabljali po vsej Evropi, predstavlja velik korak za nas vse. Menim, da komisija ne more sama določiti, kako naj uporabljamo in rabimo in izkoriščamo gozdove. Podobno kot predhodna govornica, Tudi jaz menim, da moramo biti kritični do tega predloga in da se moramo držati usmeritev, ki so bile dogovorjene v Drbenu. Tretja, tretji pomislek pa so številke, ki so tukaj navedene. Tukaj imamo referenčne številke in ponovno menim, da bi morali iti v smeri skupne gozdarske politike. Če si pogledamo nacionalne številke, bomo bolje razumeli, kako različne so razmere po različnih državah članicah. Kriton v svojem poročilu gre dlje kot komisija. To kažejo tudi predlogi sprememb na to poročilo. Nisem prepričana, da lahko podpremo razširitev področja uporabe oziroma obsega tega poročila, da se zajamejo tudi druga področja. Po mojem mnenju je bil predlog komisije precej ustrezno spremenjen poročevalec je to dobro naredil, ampak na nekaterih področjih je potrebna nadaljna razprava na to temo. Hvala. Dank, Julie Najlepša hvala, kolegica Görling. Eh, sprašuje, ker mora še nekam drugam, ali tudi lahko, zem kolega Görling, če lahko eh, preskoči vrstni red, če se kolegi strinjate. Um, hvala lepa, bom čisto kratka. Pozdravljam delo poročevalca in hvala za trdo delo in hvala tudi komisiji za ta predlog. Ampak meni se zdi, da je ta predlog nekoliko preveč ambiciozen, zato mora biti, moramo biti bolj praktični pri teh stvarih. To besedilo moramo uskladiti s tistimi iz Durbana. Zato bomo podali kar nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Menim, da ne smemo iti dlje kot drbansko besedilo. Se bi to vneslo precej zmede v izvajanje. Zakonodaja Evropske unije bi mora biti usklajena z mednarodnimi dogovori in ne iti še dlje, se bi s tem spodkopali cilje in izvedljivost tega predloga. Glede delegiranih aktov, pa naj rečem, da menim, da so določbe tukaj šle predaleč, naprimer v členu 4 in členu 6. To bi lahko imelo velike gospodarske in politične eh, posledice, zato moramo to uskladiti z navadnim oziroma rednim zakonodajnim postopkom in ne s pomočjo komentologije. Tudi v zvezi s tem bomo podali nekaj predlogov sprememb. Glede akcijskih načrtov, nacionalnih akcijskih načrtov, tudi jaz menim, da bi to predstavljalo preveliko breme za države članice podala bom predlog spremem za to, da bi to breme zmanjšali in da bi se morali tudi držati rokov, ki so navedeni v smernicah. In še nekaj v zvezi z upravljanjem nizkih površin in pašnikov. Tukaj se strinjam z Radviljem in menim, da je komisija šla verjetno predaleč, ko gre za upravljanje pašnikov in nizkih površin pri obveznem obračunavanju. Jaz bi se odločila tukaj za prostovoljno obračunavanje. Hvala lepa, zdaj pa vas je eh, haut. Najlepša hvala, predsedujoči. Škoda, da bo Đuli zamudila moj prispevek, ampak vendarle. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za delo, ki ga je doslej opravil v zvezi s tem poročilom moram reči, da v veliki meri lahko podpremo predloge, ampak v nasprotju z Džuli, mislim, da pročevalec ni pretirano ambiciozen, morda celo ni dovolj ambiciozen in zdi se mi, nevredno, da se kar naenkrat zdaj v parlamentu vsi želimo prilagoditi Durbanskemu sporazumu, čeprav vemo, da se bo ta čez eno leto spremenil, nedvomno pa tudi leta 2015. Torej, eh, ko medtem ko bomo mi prilagali svoja pr, eh, pravila, se bodo na mednarodni ravni ta zopet spremenila in zopet bomo morali začeti od začetka. Skratka, običajno je bil parlament nekako v spredju in se ni naknadno prilagajal temu, kar je bilo sprejeto na mednarodni ravni, ampak eh, nekako se mi zdi, da je prevladalo prepričanje, da je dovolj, če sledimo preostalemu svetu in ne vem, če je prav, da se lotevamo stvari na tak način sploh ker vemo, da v načrtu za nizkooglično gospodarstvo, ki smo ga sprejeli pravzaprav vsi z izjemo ene države, eh, pa tudi parlament je to podporil in tam je jasno zapisano, da je raba zemljišč zelo pomembna, ko govorimo o dolgoročnih ciljih. Eh, No, lahko govorimo o mejnikih na mestu, o ciljih in tudi o kar zadeva dolgoročne eh, mejnike. Potrebujemo celosten pogled na rabo zemlišč in to se mora odražati tudi v tem predlogu. No, res je, da gre za računovodski predlog, ne samo za eh, predlog. Eh, kako se lotevati stvari. In eh, žal mi je, da nekateri kolegi pravijo, da je to preveč ambiciozno, ampak upam, da bomo tekom pogajanj vendarle vdahnili tukaj zadevi nekaj več ambicioznosti in celoti se strinjam s pričevalcem, da je to mogoče, sploh če bo sodelovala tudi Finska. No, še nekaj bi želel dodati. Eh, akcijski načrt, eh, nacionalni akcijski načrti eh, so prostovoljni in komisija predlaga, da bo sodelovala pri pripravi in to je zelo skromen način, kako priti do tega. Se pa mora to povezati tudi z strategijami, ki so obvezne na. Um, mednarodni ravni. Tu bi si res morali že eh, zastaviti neke referenčne vrednosti in trenutni ponor eh, na račun rabe zemljišč se vsaj ne sme zmanjšati, če, ker če se bo to zmanjšano pri tem, da druge emisije rastejo, bomo res v težavah. Eh, mislim, da bi morali biti, kar se tega tiče, jasni. Eh, Eh, sicer pa lahko rečem, da se strinjamo s pričevalcem, da bi vključili v obračunavanje, obračunavanje konec koncev ugotovimo, eh, govorimo tudi mokrišča, eh, kar zadeva lesne polizdelke, tu smo nekje na pol poti, potrebno je upoštevati, da je to energetski vir in mislim, da je potrebno uh, tukaj preučiti zadevo, se strinjam s poročevalcem, kar pa zadeva eh, naravne motnje. Mislim, da bi morali o tem poročati in kasneje lahko to tudi izključimo, če je potrebno. Eh, skratka, v veliki meri podpiram poročevalca, zagotoviti moramo, da bomo bolj ambiciozni, tako da smo lahko na mednarodni ravni ponovno v spredju in da bomo vedeli, kaj se bo tukaj dogajalo pod urbano, kajti življenje bo obstajalo tudi pod urbano. Najlepša hvala. Karl-Heinz Florenc je naslednji, potem pa Petr Lize. Ja, vedno je težko, kadar imajo simpatični kolegi drugačno mnenje od mene in jim moram govarjati. Ampak, eh, ko sem govoril s komisijo, sem dobil nekoliko bolj sproščen vtis, potem, kar sem dobil danes, pa se mi zdi, da je ta LULUCF nekakšen eh, začaran krok in naj povem zakaj. Komisija je rekla, da želi dobiti podatke in potem na podlagi podatkov bomo izračunali, kaj početi v nadaljevanju. In eden od uh, najpomembnejših uradnikov je diplomirani agronom in zanima me, kako tu povezuje eh, nek gozdove na severu in na jugu, ki se razlikujejo za več kot 100 odstotkov in tu mislim, da eh, je res relevantno in kolegi so na to upozorili. Kar pa zadeva te podatke, kaj je zdaj z njimi, kako jih boste vrednotili in kakšen bo rezultat teh podatkov? kakšen bo rezultat tega zbiranja. Nekaj, česar ne razumem eh, pri komisiji na področju okolja, je vprašanje, zakaj pravzaprav teh podatkov nimate. Jaz sem namreč eh, kmet in eh, kar zadeva plačila, moram za vsako leto do zadnjega kvadratnega metra oddati podatke za svojo kmetijo, kaj počnem, kdaj počnem, kje počnem in tako dalje. In mislim, da je to tudi prav. Če Evropska unija za to porabi 38 milijard, je prav, da ve, kaj se s tem denarjem dogaja. Skratka, imate ogromno podatkov in. Eh, točno veste, koliko gozdov imam in kako, do, kako so, eh, stara so drevesa v mojem gozdu. In zato se sprašujem, zakaj ni generalni direktorat za okolje preko direktorata za kmetijstvo pridobiti teh podatkov in jih ovrednotiti na, na tak način, da vsega tega čaranja zdaj tukaj sploh ne bi potrebovali ne vem, nekateri res pretiravajo, tudi moja država, ki želi postaviti zadnja kolesa pred prednja in nekateri pravijo, da eh, sploh nimajo katastra. Agresiv mi simpatičen, ampak eh, če nimate katastra, kako sploh nameravate podajati kakršne koli vrednosti? In pa še eno vprašanje komisiji. Imamo noskrižno skladnost. In eh, z težkim bojem smo uveljavili direktivo o gnojilih, potem direktivo o pesticidih, ki po mojem mnenju ni dovolj stroga, ampak jo imamo. Potem smo govorili o habitatih, o flori in fauni, ali naj res govorimo o tem, kako velike so razlike v izvajanju v Italiji, ki je, mi je zelo ljuba država in v Nemčiji, no, ki jo imam tudi rada, ampak Italija je super. In ali naj vam razložim, eh, kakšne so razlike tukaj. Potem imamo gozdarska pravila. Ne uspe nam niti, da bi preprečili velike gozne požare, zdaj pa poskušamo eh, premeriti in urejati vsak kvadratni meter njiv in gozdov po Evropi. Eh, res me je strah, čeprav sta oba kolega, ki sta govorila pred mano, eh, zelo prepričljiva, ampak vsebinsko me niste prepričala in zdaj se mora komisija odločiti, ali želi zagovarjati to, kar eh, moj zeleni prijatelj, poročevalec želi. Ali eh, komisija želi enostavno zbrati nekaj podatkov? Jaz mislim, da komisija želi nekaj posebno drugačnega, eh, da želi zopet uvesti neko novo birokracijo in kot Nemec tega sploh ne razumem. In uh, mislim, da bo se tukaj naleteli na moj neomajen odpor, uh, ampak izredno naj povem, da mora kmetijstvo bistveno prispevati k zmanjševanju emisij CO2, to mora storiti in kmetijstvo tega ne bo prostovoljno storilo in tu je tudi potrebno ukrepati. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Najlepša hvala, Karl-Heinz Florenz. In eh, ja, 11. oktober se bomo ukvarjali s tem zmanjšanjem birokracije. Dr. Edmunda Štojberja smo povabili, on nam bo lahko navedel več primerov tega, kako je mogoče odpravljati birokracijo in to ne samo v Evropi, ampak tudi pri izvajanju v državah članicah. In eh, očitno tu sploh ne prihaja do izmenjav podatkov in očitno se to dogaja tudi v komisiji, kajti eh, Eh, generalni direktorat, ki mu kar Hans Franz sporoča podatke o vsakem kvadratnem metru, teh podatkov ne zna posredovati drugim. No in o tem bomo govorili 11. oktobra in takrat bomo govorili tudi o izvajanju in vem, da je to ena tvojih najljubših tem, Karl Heinz. Eh, skratka, ukvarjali se bomo z vsemi temi vprašanji. Zdaj pa kot naslednji Peter Lize. Najlepša hvala predsedujoči, hvala Kritonu za poročilo in hvala gospe Morkonajte, da je predstavila stališče Evropske ljudske stranke. Seveda bi bilo lepo, če bi Evropska unija eh, v dohi imela eh, svoj sklep, ampak eh, časovnica je zelo ambiciozna in vem, da so kolegi in kolegice že 2008 pri podnebno-energetskem svežnju glasovali z figo v žepu in mislim, da preboj v Dohi ne bo odvisen od tega, ali bomo mi zaključili vse svoje razmisleke in delo. In e, prav je, da se posvetujemo. Je pa mogoče, da gre tu za velik nesporazum, da eh, se kmetje bojijo še več birokracije, ampak o tem se moramo pogovarjati, kajti konec konca tudi sami zaenkrat še ne vemo, kakšne posledice bo se skupaj imelo. Eh, Težava je pač v tem, da moramo zdaj vse skupaj upraviti zelo hitro. Skratka, malo več časa bi si bilo smiselno vzeti. Načeloma, in to moramo priznati, je to vprašanje LOLCF eh, vprašanje, ki bi lahko bistveno prispevalo k zmanjšanju stroškov. Če bi se lotili zmanjševanja emisij samo pri industriji, proizvodnji elektrike, je to zelo drago, na drugih področjih pa je to morda ceneje in zato bi morali te možnosti izkoristiti. Se pa moramo podrobno pogovoriti o tem, kako se bomo tega lotili in kako se bomo izognili predvsem podvajanju in birokraciji. Komisija pravi, da ta predlog ne prinaša dodatnih obremenitev za posamezne kmete. Šlo naj bi samo zato, da bi obstoječe podatke, o katerih je govoril Karl Heinz Flonic, kot se on to želi, uh, To so podatki, ki jih vsi že imamo in jih naši kmetje sporočajo, da bi te podatke ovrednotili in da bi eh, na podlagi tega uporabljali te podatke o rabi zemlišč eh, za, na področju zmanjševanja emisij. Eh, potem moramo tu stvari samo nekako prevesti iz ene oblike v drugo. In to je potem potrebno jasno zapisati. Nobenih dodatnih birokratskih obremenitev za kmete, ampak države naj tiste podatke, ki jih že zbirajo, obdelajo in jih dajo na voljo komisiji. Poleg tega pa mislim, da bi morali razmisliti o tem, kaj bomo počeli s vsemi temi podatki. In jaz sem zato, da damo kmetom določene spodbude za to, da bodo naredili kaj pozitivnega za podnebje. In to bi morali povezati tudi z reformo SKP. Vem, da je veliko kolegov za to, da bi eh, čolosove predloge še zaustrili, ampak vprašanje je pravzaprav, kolikšen odstotek površine mora biti namenjeno prahi, to ni edino ekološko vprašanje in ali ne bi morda 7 odstotkov lahko zmanjšali, če bi na podlagi vseh podatkov, ki jih zbiramo v LOLCF, eh, kmetje sprejeli določene sklepe in se odločili, kako bodo ravnali. E, torej, ni potrebno, da vedno dodajamo kaj novega, da vedno rečemo, kaj vse je še potrebno narediti. Lahko je dovolj, da smo bolj prožni in da eh, kmete spodbudimo k temu, da se bodo sami pozitivno lotili tega področja. Hvala, Petr Liza Vitorija Prodi. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej Naj vas opomnim, da prilagajanje podnebnim spremembam eh, terja ohranitev gozdnih površin. Priča smo vedno daljšim sušam in zato se soočamo z vedno večjo grožno požarov. Tega se je potrebno lotiti in to eh, terja predvsem ustrezno ohranjanje, ustrezno vzdrževanje gozdov. Na ta način bi lahko tudi dobro izkoriščali gozne vire. To je dejstvo, ki ga je potrebno vključiti v celotno enačbo. In eh, kajti, če bomo dobro uporabljali eh, gozne površine, nam bo uspelo pridobiti tri tone suhe biomase na hektar. In eh, to je precejšna količina. Naj vas opomnim tudi, da smo izborili kar nekaj bitk glede eh, satelitskega sistema GMES, to je eh, globalno spremljanje eh, za okolje in varnost. Ti sateliti so opremljeni z zelo učinkovito telemetrično opremo. In na podlagi tega lahko dobimo podatke o prisotnosti oglika, vidimo lahko, na katerih uh, področjih se pojavljajo najviše emisije. In In če bi izboljšali te meritve, bi lahko na ta način merili tudi vlažnost tal, lahko bi merili vegetativno dejavnost e, in na ta način bi potem lahko vse pomembne informacije, ki jih potrebujemo na tem področju, pridobivali na podlagi eh, Eh, sistema GMES. Nadalje bi lahko ta sistem ugradili tudi eh, nek sistem za preverjanje na terenu samem, s čimer bi dopolnili te satelitske podatke. Mislim, da je potrebno torej obravnavati tudi to možnost za zbiranje vseh teh podrobnih informacij, ki jih želimo imeti. Ne, da bi zaradi tega morali kakorkoli otežiti življenje kmetom, ki ima že tako ali tako dovolj dela. Na ta način lahko zagotovimo uh, uskladitev različnih ukrepov in eh, to bo koristno za vse. Ilkoše. Uh, je ne rajouterai pas grand. Hvala lepa, ne bi veliko dodajal, glede na tisto, kar je že povedal sam pročevalec. Hvala lepa kolegu za pročilo in pa kolegu, ki sedi zdravi mene, za mnenje. Še nekaj glede opredelitve v drugem členu. Tukaj ni vidim kakšnega predloga spremembe pročevalca, da bi natančno opredelili besedo gost. Uh, je pa veliko govora o gozdu tukaj. No, opredelitev tukaj pa je morda sicer um, usmerjena v naravo, um, ne pa za dosti v podnebne spremembe. Ni toliko važno, kako izgleda nek gost. Ali pa kaj je bolj poraslo, kaj je manj poraslo, kaj je pravi gost in kaj ni. Nekaj drugega je bolj pomembno. Ali je ta gost. Um, mlajši, eh, starejši oziroma koliko izpustov toplogrednih plinov glede iz tam. To je treba poštevati. Treba poštevati to, ali je to vir ali pa ponor oglika. Kajti geometrično gledano je lahko, naprimer, eh, gost. Um, eh, gost, naprimer, ne vem, pet um, dreves na toliko in toliko površine, ampak to ni tako pomembno, pomembno je to, koliko toplogrednih izpustov pride od tam. Zato bi predložil predlog spremembe, zato da bi drugi člen um, Q bolj vezali na podnebne spremembe. Opredelitev gozda mora bolj poštivati podnebne spremembe. No, za tiste, ki pa so bili na kopu, gledajte, to sicer um, še ne velja za EU, ampak kmalo bodo prišli sem Rusi in bodo rekli, pa gledajte, mi imamo tukaj ogromne gozdne površine, um, to so ponori oglika. Zato sedaj želimo kredit, ne vem, par sto milijonov ton oglika, zato ker um, tisto, kar kop trenutno predlaga za nas, ni pošteno. Vielen Dank. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo komisiji, da odgovori na zastavljena vprašanja in pove nekaj več o svojem predlogu. Najlepša hvala predsedajoči, da ste dali besedo tudi komisiji. Uvodoma ste omenili, da LOLOCF eh, je precej kompleksen akronim, eh, naj opomnim, da tega ni izumila komisija. Gre dejansko za dosje, o katerem je govora v mednarodnih podnebnih pogajanjih že kar dolgo časa. Imamo sklep iz Durbana in zdaj poskušamo tisto, kar je izšlo iz Durbana, prenesti v evropsko zakonodajo. Uh, pravzaprav v energetsko-podnebnem eh, svežnju ta sektor in pravila obračunavanja za ta sektor niso bili vključeni, ker smo se zavedali, da je ta sektor precej specifičen, ima določene specifične značilnosti. In zdaj poskušamo, oziroma, oziroma smo oblikovali predlog, ki je uravnotežen in previden, ter upošteva vse te specifične značilnosti tega sektorja. Glavni namen predloga je prenesti eh, izid pogajanj iz Durbana v evropsko zakonodajo. Nekaj odstopanj se tukaj pojavlja po eni strani zaradi dejstva, da moramo zagotoviti pravno gotovost in jasnost v naših eh, domačih zakonodajnih besedilih, eh, pri nekaterih vidikih pa poskušamo biti tudi bolj ambiciozni, kot naprimer, kar zadeva obračunavanje za kmetijske dejavnosti, da bi bilo to eh, obvezno. Tukaj imamo podatke, zbiranje podatkov se je že začelo v vseh državah članicah v zadnjih letih, in tudi v tem eh, obdobju znotraj Kjotskega protokola. Skratka, tu imamo podatke, ki jih lahko izkoristimo, lahko izboljšamo razpoložljivost podatkov in to bo koristno tudi za kmete, kajti trenutno, eh, glede na to, kaj imamo v evropskem sistemu obračunavanja emisij, so tam negativne emisije povezane z eh, kmetijstvom, metan, dišikov, oksid in podobno, ne upoštevamo pa pozitivne plati, eh, uporaba mokrišč za pašnjo, eh, ustvarja kredite v številnih državah članicah in to bo v prihodnjem na podlagi predloga LOLCF tudi upoštevano. Je pa potrebno jasno povedati, da ne vključujemo nobenih novih upravnih bremen, niti za kmete, niti za gozdarje. Tu gre zgolj za obračunavanje na ravni držav članic, ki želimo, da postane bolj pregledno. Tisto, kar se dogaja v sektorju LOLOCF, eh, mora biti upoštevano in v večini držav članic ta sektor ustvarja kredite, torej ustvarja minus emisije, ne plus. In to bo seveda koristno tudi za vse druge sektore, ki so del evropske podnebne politike. Imamo torej specifične značilnosti na nekaterih področjih, ne vemo dovolj dobro, kakšni so trendi v posameznem sektorju in zato komisija eh, predlaga zelo previden pristop in se najprej osredotoča na pravila obračunavanja in šele potem, ko bodo ta pravila eh, izdelana, ko bodo usklajena, eh, se bomo začeli pogovarjati o možnosti določanja ciljev. Po našem mnenju je to zelo uravnotežen, eh, previden pristop in nacionalni akcijski načrti so edino urodje, s katerim lahko vzpostavimo povezavo s eh, politikami. In sicer tukaj potrebujemo določene strateške dokumente, ki ne bodo poskušali intervenirati na področje nacionalne eh, gozdarske politike, kajti konec koncev gre tu za podnebni vpliv gozdov. In tu smo ponovno mnenja, da ti nacionalni načrt, akcijski načrti LOLOCF nam lahko pomagajo zapolniti vrzeli v znanju. In eh, če bomo imeli usklajen pristop k zbiranju informacij, če bomo ravnali strateško in bomo usmerjeni v prihodnost, bomo bolje vedeli, kaj se dogaja v tem sektorju v vseh državah članicah. In to bo potem tudi boljša podlaga za nadaljne razprave o morebitnih ciljih. Naj torej še enkrat povem, ta predlog ne ustvarja dodatne birokracije za kmete. Prav tako mislim, da ta predlog ni preuranjen, ker je o tem vprašanju na mednarodni ravni govora že kar nekaj časa. Zato mislimo, da je ta naš predlog uravnotežen, da pomeni nek dober pristop in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Vielen Dank an die Najlepša hvala, komisija, hvala za te jasne besede. Preden dam besedo zopet poročevalcu, naj eh, posebno splošno, ne glede na oceno eh, tega eh, Eh, poročila opomnim, da običajno, običajen postopek sta dve obravnavi v našem parlamentu. To je običajen postopek. Če se res strinjamo, potem lahko eh, zaključimo že v prvi obravnavi, ampak običajen postopek predstavljata dve obravnavi. In če uh, pogledam, kaj ste posamezniki povedali, se mi zdi, da smo zelo daleč od uh, Eh, dogovora v prvi obravnavi. Približno tako daleč, kot so bili v dohi od eh, mednarodnih eh, podnebnih zavez. Ampak prosim, da vsi udeleženi to upoštevate tudi za druge zunanje opazovalce, za nevladne organizacije in podobno sta dve obravnavi pregleden postopek, kjer se vsi lahko vključijo. In eh, v takem postopku je tudi bolje mogoče obrazložiti vsem, kakšne so pozitivne plati novega zakonodajnega predloga. In prosim, da to upoštevate kljub uh, vsej naglici in želi, da bi čim prej naredili korak naprej. Zdaj pa za zaključek dobi besedo še pročevalec. Najlepša hvala predsedujoči. No, ne vem, če bo dovolj samo dve obravnavi, morda bo potreben spravni postopek. Ampak, eh, kar zadeva akcijske načrte, eno od obeh velikih vprašanj, mislim, da gre tu za različne načine razumevanja in tolmačenja. Če je to edini problem, če gre samo za formulacijo, ne dvomim, da bomo našli neko rešitev. Ampak ne vem, ali nihče ne postavlja pod vprašaj pravico komisije, da sodeluje pri izmenjavi informacij z državo članico. Po mojem mnenju je ta odstavek bistven. E, no, referenčne vrednosti, to je drugo pomembno vprašanje. Ne vem, v čem je tukaj pravzaprav problem vsi, ki smo spremljali sporozume KOB, uh, eh, vemo, da nihče ne more spreminjati referenčnih vrednosti. Te so določene v besedilu KOPA eh, za vsako državo članico in v to nihče ne more posegati. Lahko govorimo o tehničnih popravkih. Eh, za voljo doslednosti, ampak nihče ne more spreminjati referenčnih vrednosti kot takih in pa še kar zadeva to, da naj bi bilo obvezno obračunavanje nečesa, kar je že potrebno sporočati glede mokrišč, eh, njivskih površin in eh, pašnikov. Gospod Florenc, veliko krat sva se pogovarjala, vem, da vas skrbijo kmetje in gozdari, vem, da imate tudi svoje gozdove in da veste, s kakšnimi eh, težavami se soočajo gozdari po Evropi. Ampak res želim posredovati sporočilo, da kolikor sem prebral to zelo tehnično poročilo do zadnjih podrobnosti, tu ne gre za to, kaj bi kmetje morali početi. Sam tega ne razumem tako, sem pa seveda odprt za razprave in če ima kdo kakšno drugačno tolmačenje, se lahko pogovarjamo tu gre za centralizirano birokracijo in ne gre niti za registre. Če govorimo o pašnikih in njivskih površinah in upravljanju teh površin, o vsem tem poročamo v okviru SKP. E, na podlagi teh podatkov e, dobimo subvencije in vse te, vsi ti podatki so na voljo tudi za precejšnje število let. In če ne bomo naredili tega enostavnega koraka, da preidemo z obveznega obračunavanja na obvezno poročanje. Če torej vključim, ne bomo vključili v formule teh številk, o katerih poročamo, kaj se bo potem zgodilo? Naj vas opomnim, da edina obveznost, ki jo predvideva ta, eh, to poročilo, je obvezno obračunavanje v letu 2020. Torej 2020, čez 8 let bomo morali uh, Eh, razkriti eh, številke. Do takrat pa bo šlo zgolj za interne postopke. In eh, torej 2020, ko bomo pripravljeni, če tega ne bomo storili, se bo zgodilo nekaj enostavnega. Zavezani bomo, oziroma marsikdo bo želel upoštevati te emisije pri doseganju emisijskih ciljev, pa tega ne bodo mogli storiti. Nekatere države bodo pripravljene ustrezno upoštevati emisije iz področja rabe zemlišč, spremembe rabe zemlišč in gozdarstva pri svojih ciljih in bodo uspele zmanjšati svoje ob, obveznosti glede zmanjšanja industrijskih emisij. E, po drugi strani pa druge države tega ne bodo uspele ustrezno izvesti in morda ne bodo uspele v tolikšni meri zmanjšati industrijskih emisij, In eh, torej leta 2020 bomo sedeli tukaj in se prepirali, kdo je ravnal prav. Torej, eh, zavezati se moramo, da bomo se pripravili na to, eh, da bomo pripravljeni čez 8 let, kajti konec koncev gre za denar in to je pomembno za vse. Hvala, Kriton. Eh, januarja 2013 eh, bomo verjetno imeli na plenarnem dnevnem redu prvo obravnavo, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 18. juli. In 19. septembra bomo obravnavali te predloge sprememb. V odboru za kmetijstvo pa bo potekalo glasovanje 17. in 18. septembra. Pri nas pa najverjetneje 10. oktobra. S tem je ta točka dnevnega reda zaključena in prehajamo na naslednjo, to je šesta točka. Naša finančna ministrica Juta Hauk nam je dala zeleno luč, da lahko naslednji dve točki združimo. Eh, z osmo točko želimo začeti točno ob šestih. Eh, še prej pa bomo govorili o splošnem proračunu za leto 2013 za vse oddelke in pa o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Vem, da bo to zahtevna razprava. Tudi eh, že zdaj smo govorili o pomembnih projektih in Viktorijo Prodi je omenjal, te zadeve, eh, projekti kot je GMS, so kronično preslabo podprti, manjkajo milijarde in tu moramo poskrbeti, da se bo kaj spremenilo in tudi odpraviti birokracijo. Najprej pa dajem besedo Juti Hawk, da nam predstavi to temo eh, in da kar naredi uvod v obe točke dnevnega reda obe točki. Ja, najprej, ker torej pristala sem na to, da naredim uvod v proračun 2013, ampak potem pride pročevalka in eh, z veseljem ji prepustim to vlogo, ker bom sama govorila kot pročevalka v senci za socialiste. Ampak zdaj na kratko, ker zdaj v proračun za 2013. Torej. Proračun je zakonodajni akt, ki ga vedno sprejemamo samo v eni obravnavi, kar sama izredno obžalujem in bi si želela dve obravnavi. Proračun za 2013 je zadnji proračun v tekočem eh, obdobju financiranja. Komisija je predlog predstavila konec aprila in eh, predvideva eh, dvodstotno povečanje v odobritvah za prevzem obveznosti in 6 eh, odstotkov za 6,8 odstotkov pri obveznostih za plačila. Torej smo v zadnjem letu finančnega obdobja in vsi projekti iz regionalnih skladov, strukturnih, kohezijskih skladov na področju raziskav, Eh, ki so zreli, morajo zdaj biti financirani. Ampak že odbor za proračun sveta je predstavil uh, osnutek za svet, ki bo zasedal pojutrišnjem in tam poskušajo še zmanjšati že tako ali tako okleščen predlog komisije. Uh, Eh, predlagali so 1,27 odstotno povečanje za obveznosti za prevzem. Eh, eh, oziroma, pri prevzemu obveznosti, pri plačilih pa 2,97 odstotno povišanje. In res je žalostno, da bo tu očitno prišlo do spora, medtem ko vsi vemo, da je to povsem nemogoče resničiti in da to nikakor ne bo dovolj. Kar pa zadeva uh, Eh, nas, mojih 15 členov, so vsi kolegi nedvomno prebrali, torej mi tega ni treba predstavljati, ampak vendarle naj opozorim na to, da tudi kar nas zadeva, eh, nas kot odbor za okolje, eh, bomo imeli precejšnje težave glede naših agencij. Naj vas opomnim na to, da je komisija se zavezala eh, za vse institucije, da bo eh, administrativni proračun eh, zmanjšan za 5 odstotkov 2013 do 2017, torej vsako leto en odstotek manj. To je komisija seveda tudi predvidela v svojem predlogu za agencije. Torej, agencije že dobivajo manj oziroma skladno s eh, predlogom komisije naj bi dobile manj denarja. Ampak to vendarle ni prepričalo, da ne bi svet še znižal zneskov. In to ne velja samo za zneske, ki so na voljo. Eh, ampak eh, tudi eh, kar zadeva kadrovsko podporo za Agencijo za okolje, EFSA, ECDC, en odstotek manj sredstev, en odstotek manj osebe oziroma zaposlenih. Pri meji pa so rekli, ja, tam sicer so se pojavile nove naloge, ampak polovico novih delovnih mest bomo črtali in zmanjšali sredstva za en odstotek pri. Eh, Eki, ki naj bi zdaj obravnavala tudi pesticide in jih eh, odobrila, eh, bo šlo za en odstotek manj sredstev. In tu ne govorimo o predlogu komisije, ampak o predlogu našega odbora za proračun. In ne vem, če bo Korper tu karkoli spremenil, čeprav je v danes v trilogu bilo svetu zelo jasno predstavljeno, kaj bo pomenilo, če, bomo, eh, če nam bo svet predložil take neumnosti pri proračunu. Torej pri eh, agenciji za eh, kemikalije eno sotak sredstev manj in eh, četrtina novih delovnih mest manj. Eh, Eh, vse to je posem nespremljivo. Eh, nekaj podobnega so zahtevali tudi pri proračunu 15, 15 milijonov manj za live, eh, potem pri drugih programih 80 tisoč evrov manj, ampak že tako so nam zmanjšali sredstva druge. Skratka, vse skupaj gre za milijon in pol manj. E, torej, vse to se nikakor ne izide in pripraviti se moramo na resen boj. In e, utegne se zgoditi, da decembra ne bomo imeli proračuna, e, ampak tudi to je bolje kot to, kar imamo, ker takrat bo stopila v veljavo potem pogodba, oziroma bo prišla na vrsto pogodba in tudi po pogodbi bomo dobili več denarja kot to, kar nam zdaj poskuša dati svet. No, v zaključku smo dejali, da zdaj imamo pripravljalne ukrepe in pilotske projekte. E, te smo posredovali komisiji v presojo. Danes popovdne še nisem uspela preveriti, ker je zadeva še v odboru za proračunski nadzor. Torej nisem še uspela preveriti, kakšna je ocena komisije ampak eh, mislim, da je sekretarjat zdaj to posredoval vsem in vsak to, ki ga zanimajo pripravljalni ukrepi in pilotski projekti, si lahko zdaj to pregled, pogleda. Kot običajno, eh, obstaja kvalifikacije za predloge A, B in C, ampak kasneje bomo nedvomno še govorili o tem. Torej za zaključek predlogi sprememb glede našega mnenja, za predlogi sprememb za proračun in predlogi sprememb glede pilotskih projektov in uh, pripravljalnih ukrepov. Potrebno, vse te predloge je potrebno vložiti do 25. julija uh, in o našem mnenju bomo potem glasovali 6. septembra. No, tu bom zdaj naredila uh, piko in uh, zdaj sledi poročevalka uh, za. Eh, večletni finančni okvir. Ja, kot eh, nekdanja predsedujoča je upravila tudi moje delo, Juta Hawking je povedala, kdaj so roki za vložitev predlogov sprememb. Zdaj pa sledi še kolegica Matijas, potem pa sledijo kolegi uh, Manuel Fernandez in pa Dagmar Odberend. S tem pa tudi zaključujem seznam govornikov. Izvolite. Muito obrigada. Uh, uma nota prévia só para dizer que. que... Hvala lepa. Najprej naj rečem, da sem z velikim veseljem pravno tu, čeprav ne bo dolgo, ampak vseeno mi je veliko veselje, da sem pravno tu. Nimam veliko časa, zato bom kratka. Najprej spostavim nekaj pomembnih vprašanj. Naj se navežem na to, kar je povedala kolegica glede finančne perspektive. Smernice se nanašajo zlasti na to, da so to področja, ki so premalo financirana. Kronično primankuje sredstev. Vse skozi zmanjšujemo sredstva za te programe, pa so to pomembni programe. No, sveda vem, da bo vsak odbor to istrikal za svoje programe, ampak meni se zdi, da so te programe res ključni. Tukaj je Life, potem Zdrava za rast in pa mehanizem EU za civilno zaščito. Med temi bi se rada osredotočila nekaj točk. Kolegice in kolegi, mislim, da bodo lahko prebrali mnenje ali so to že storili, zato ne bi vsega posebej razlagala. Najprej povem nekaj najpomembnih stvari. Kot prvo, ne smemo uporabljati gospodarske krize kot izgovor za to, da se znižuje naložbe za boj proti podnebnim spremembam. To je zelo pomeno vprašanje in zato res ne moremo tukaj pretirano zniževati sredstvo. Zato sem v prvem in drugem odstavku predlagala nekaj v teh elementih. Podobno velja tudi za energetsko učinkovitost in pa za vključevanje MSP-jev v to delovanje. Tukaj je veliko vprašanj, ki so zelo pomembno, če želimo, da bo EU bolj konkurenčna. Obene pa seveda moramo tudi um, slediti bomo delali čim boljšega razvoja. Tukaj se mislim, da vsi strinjamo. Potem tretji odstavek. Ne vem, kaj je bilo sicer na koncu dorečeno, ampak začetni predlog je bil, da naj bi prerasporedili sredstva za sklad za biotsko raznovrstnost. Na začetku ni bilo namenjenih konkretnih sredstev za to v začetnem predlogu komisije. Uh, To je samo um, porazporejeno po različnih uh, stopcih, zato moramo to ponovno vključiti v finančno perspektivo, dejansko med konkretne številke. Potem zdrave za rast, to je zelo bistven program, tudi za javnost je to zelo pomembno. Zdravstveni se sektor sestavlja 10 odstotkov BDP EU. in v bistvu tudi 10 odstotkov delovnih mest. Zato moramo ohraniti visoka proračunska sredstva za ta program, tako kot je bilo to načrtovano. Prav tako vemo tudi to, da bomo leta 2020 morda imeli premalo zdravstvenih delavcev. morda bo par milijonov zdravstvenih delavcev po EU premalo. Zredi trenutne krize moramo gotovo se čim bolj zauzeti za ta pomemben sektor, za zdravstveni sektor. Prav na ta način lahko tudi še izboljšamo javno zdrave in pa tudi ohranimo delovna mesta. Pa še nekaj, um, mehanizem EU za civilno zaščito. Tukaj še stališče odraža to, da te zaveze um, glede evropskih naložb vedno znova in znova prestalamo v prihodnost. Pri naravnih katastrofah in pa pri katastrofah, ki jih povzroči človek, seveda ne moremo teh konceptov jasno podeljevati. Ne vemo, kdaj se bo to zgodilo, kako. Zato moramo za vsak primer nameniti zadosti sredstev. To pomeni, da potrebujemo boljše instrumente, kot pa jih trenutno imamo. Kajti ti instrumenti niso prikrojeni za potrebe, ki jih imamo za te katastrofe. Potem osmi stavek. No, morda je problem v formulaciji, ampak kaj želim povedati glede osmega stavka. 70 odstotkov proračuna je ta okvirna številka za EU, potem drugih 300 odstotkov pa za sodelovanje zunaj Evropske unije. To mislim, da odraža politično storišče EU. Moramo ohraniti tudi visoko raven sodelovanja za delovanje zunaj EU.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 sestavlja približno en odstotek BTP, ampak od leta 2004 pa do danes se je EU povečala z 15 na 27 držav, sedaj je tukaj še Hrvaška naslednje leto. Imamo tudi nova širša poblastila. In kljub vsemu temu Ne vem, če je kakšna država dejansko je tako učinkovita, kot um, je to EU. Samo 6 odstotkov um, proračuna EU gre za tekoče stroške, pa za administracijo, 94 pa za investicije. In tukaj si želimo prizadevati za odličnost pri zakonodaji. Želimo čim boljšo, odlično zakonodajo. Če pa za to ne bo finančnih sredstev, potem to pač ne bo kredibilno. Potem proračun 2014. Svet. Ubira še vedno enak postop kot leta 2011. Takrat svet ni namenil za dosti sredstvo za prevzem obveznosti. 11 milijard evrov je ostalo nekatere države so poskrbeli za to, da si je svet naredil medvedje uslugo. Mislim, da so v svetu nekateri predvsej mazohistični, prav tako pa ne sprejmajo oziroma ne izpolnjujejo danih zavez. Odobritev sredstev v svetu mora biti seveda um, nujno povezana z prevzemom plačil in pa prevzemom obveznosti. Plačila mora biti zadosti visoka. To so tudi zaveze sveta. Tukaj še govorimo o črti, ki so pripravi. In tukaj govorimo o sredstvih, ki mora biti dodeljena. Še nekaj glede druga odstavka poročila Vite Hauk. Tukaj med priporočili so okoljski cilji, naprimer ki se nanašajo na konkretne, specifične cilje in tako dalje. Potrebujemo pametno, trajnostno, vključujočo rast. To je zapisano tudi v programu 2020. To so horizontalna vprašanja. To pripomore k trajnostni, pa tudi pametni rasti in vključujoči rasti. Če zdaj pa se strinja s plačevalko. Glede mnenja Marise Matijas. No, tukaj ne bi šli preveč v odstotke. Mislim, da bi se lahko dogovorili. Pri Live 20 nam je 20 odstotkov sredstev namenili za podnebno politiko, 20 odstotkov iz večletnega finančnega okvira naj bi šlo v live. Če bomo to storili tako, potem bomo povzročili težave, zato tukaj ne bi um, smeli ustaviti nekakšnih konkretnih številk in odstotkov, potem osmi odstavek. Ta formulacija tukaj sicer ni idealna, ampak Morda tudi portugalski prevod ni najboljši. Mm, tukaj se ne bi smeli preveč držati točnih odstotkov. Potrebujemo pa seveda za dosti visoka sredstva za odzivanje. Ampak ne moramo pa točno, konkretno, fiksno določiti zneskov. Moramo tudi mogočiti določeno prožnost. Exactly Najlepša hvala. Zdaj pa še za dve minuti Dagmar Rotbernd. Najlepša hvala, predsedujoči. Sem pročevalka v odboru za pravne zadeve, za statut uradnikov in sem v povezavi s tem tudi pročevalka za mnenje o večletnem finančnem okviru v tem odboru. To, da se zdaj oglašam v zvezi s tem, pa je bolj mm, vezano na to, da sem že leta članica tukaj. Obe poročevalki bi spodbudila naj pri svojih poročilih okrepljeno izpostavita, da potrebujemo visoko sposobljeno osebje za to, da bomo programe v Evropski uniji lahko izvajali. To se pojavlja tako v poročilu gospe Hauk, kot tudi pri eni točki poročila gospe Matijas, ampak želela bi, da obe to bolj izpostavita, da torej ne glede na vse navedene programe potrebujemo nek eh, splošni pristop, torej potrebujemo nek predlog spremembe, ki bo jasno pokazal, da države članice pri upravnih izdatkih v petem naslovu Eh, poskušajo eh, prihraniti, ne vem, 5 milijard ali koliko, po drugi strani pa istočasno države članice in svet želijo doseči, da eh, se v državah naloge vendarle ustrezno izvajajo. To velja za raziskave, za kmetijstvo, za okolje, kjer je proračun majhen, ampak vendarle. In dobro bi bilo, da bi v enem jasnem predlogu spremembe to povedali in da bi vedno znova izpostavili, da ne vem, če država želi sredstva iz kohezijskega eh, sklada, kdo bo eh, zagotavljal porazdelitev teh sredstev. Želite zagotoviti, da eh, kmetijska sredstva tečejo, da iz programa Life eh, mala in srednja velika podjetja dobijo denar, potem potrebujemo osebje, ki bo, oziroma zaposlene, ki bodo to zagotavljali. Eh, Skratka, vedno znova je potrebno to izpostavljati in eh, temu bi morda morali prisluhniti tudi tisti, ki še niso tako dolgo v parlamentu, pa tudi vsi ostali bi morali to eh, posredovati in eh, izpostavljati svetu. Tudi kolegi iz komisije, ki so včasih malo prestrašeni. Skratka, ne pozabite na Santerija, katerega komisija je skoraj padla. Eh, zato ker niso uspeli izvajati nalog, ki smo jim jih zadali, ker niso bili dovolj pogumni, da bi rekli, da ja, imamo vse te naloge, ampak nimamo dovolj ljudi, dovolj usposobljenih zaposlenih, ki bi te naloge izvajali. In če svetu ne znamo povedati, da potrebujemo usposobljene zaposlene, porazdeljene po vsej Evropski uniji, potem nam bodo strani sveta črtali vsa sredstva in nam bodo res onemogočili, da bi te naloge naloge izvajali. E, no, ne vem, ali bo poročevalka sama poskrbila za to, sicer pa bom sama vložila predlog spremembe. Hvala, Dagmar Odberen, za ti dve minuti. Mislim, da je to pomembna razprava. Želel bi si, da bi bilo danes prisotnih več kolegov, kajti tu gre res konkretno za izvajanje vsega tistega, o čemer celo leto govorimo in razpravljamo. In res pozdravljam, da. Eh, tudi ciprsko predsedstvo je uvrstilo vprašanje financiranja eh, ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam na prvo mesto svojega seznama nalog. Eh, no, pogosto se sicer potem prijateljstvo s svetom hitro konča, ampak Eh, potrebno se je boriti za tisto, kar verjamemo. Eh, smo v krizi, ampak eh, kriza je lahko priložnost samo, če ustrajamo pri izvajanju svojih politik in zato potrebujemo denar in potrebujemo strokovnjake. Vedno znova se pritožujemo, da potrebujemo več vsebine, da moramo ravnati bolj vzdržno. In to je vse mogoče samo, če imamo na voljo ustrezna sredstva tako v finančnem okviru kot v Life Plus. Uh, sem res navdušen nad Life Plus. Pri nas imamo tukaj res odlične projekte, ampak uh, če tukaj vključimo še podnebje, potem je vse skupaj še bolj pomembno in moramo poskrbeti za to, da tu ne bomo vsega kar v splošnem uh, žrtvovali. To se ne sme zgoditi. In pri Life Govorimo res o smešno nizkem znesku v primerjavi s celotnim proračunom. Gre za nekaj promilov, niti ne odstotkov. In tu bi res morali zagotoviti tudi tu v parlamentu, da se bomo zauzeli za to, da life vsaj v taki obliki, kot je, eh, se uresniči, se izvede in da tu ne smemo popuščati. Kar pa zadeva proračun in kar zadeva vse splošno krčenje, Evropski parlament pri proračunu ne more ničesar razgubiti. Bolje je, da nimamo sprejetega proračuna, kot pa da ga imamo. Uh, Tu je jasno sporočilo svetu, mi tukaj nimamo kaj izgubiti, pravzaprav je za nas bolje, če nimamo dokončno sprejetega proračuna, ker pravila potem predvidevajo, da delamo naprej na podlagi starega statusa quo. No, Lizbonska pogodba nam daje več nalog, zdi se mi, da svet tega še ni dojel čeprav pogodba velja že od eh, leta 2009 in ker imamo več nalog, potrebujemo več denarja in vedno znova ista pesem, eh, vsi želijo črtati in krčiti, ampak ciprski minister za zdravje je tudi sam povedal, da prav mlad, mehne države članice imajo največ koristi od evropskih institucij in od eh, upravljanja na ravni. Eh, držav in unije, ker enostavno je težko zagotoviti usposobljene zaposlene v vsaki državi posebej. In tudi neodvisnost eh, agencije je potrebno zagotoviti. Seveda si je vedno mogoče eh, zagotoviti eh, zunanja strokovna mnenja, ampak eh, to je pogosto draže in bolj vprašljivo. Dobro, kot zadnji govornik je na seznamu še Basaj Kaut, izvoli. Hvala lepa, bom ostal pri teh dveh minutah, kot to velja na nizozemskem. No, ne testirate me preveč. Bom pa vseeno kratek. Popolnoma podpiram um, Matijas in pa poročevalko. Glede tega, kako pomemben je program Life Plus ampak mi kot odbor Envi, ko pripravljamo mnenje o um, MFF-ju kot celotnem okviru, moramo zelo jasno povedati, da podpiramo komisijo. Namreč um, usmirjanje k podnebnim spremembam mora prispevati in prispeva k 20 eh, odstotkom celotnega MFF-ja. In komisija se je zato borila. Če se daje niti odbor Envi tega ne bo podpiral, ne bo podpiral komisije, potem bo to res eh, sramota za odbor Envi. Zato moramo to podariti. Enako velja tudi za 30 odstotkov ozelenitve pri predlogu za SKP. Tudi v Agriju je omenjenih um, 300 odstotkov. Mi kot enimi morda tega ne omenjamo in to je morda tudi velika škoda. Potem kohezijska politika. Mi kot Envi smo sprejeli mnenje, ki pravi to, da 95 odstotkov vseh sredstev za RTF e moramo imeti za energetsko učinkovitost in pa za energetsko politiko, za podnebne politike. Torej, moramo to podariti tudi tukaj um, v okviru odbora in vi moramo poskrbeti za to, da bo na koncu MFF bolj zelen in ima tudi večjo legitimnost kot pa sedaj. Prav tako moramo nasprotovati tistim državam, ki želijo znižati um, stroške za 100 milijard na koncu če ne bomo jasno povedali, da bomo tukaj podpirali javne službe z evropskim proračunom, potem je jasno, da tiste države, ki želijo um, skrčiti proračun, uh, bodo imeli za to tudi argumente. Moramo poskrbeti, da ne bodo imeli teh argumentov in tako izgleda teh um, te dve minuti po nizozemsko. <laughs> Perfekt. Odlično. No, ne, tisto, na kar bi morali vedno znova pominjati v vseh razpravah, je prihodna kmetijska in ribiška politika. Če kdor ne želi uh, uvajati okoljskih kriterijev in kdor ne želi, da se to izgubi, mora to vedno znova izpostavljati pred finančnimi ministri in tudi pred kmetijskimi ministri, da eh, se bo kaj eh, zgodilo tudi doma na ministrstvih in da bo ustrezen tudi predlog komisije, sicer tu ne bomo beležili uspeha. Ja, eh, rok za vložitev predlogov sprememb na poročilo Matijas je 17. julija ob 12. v odboru bomo glasovali 19. septembra za eh, poročilo Hauk pa je rok 25. julija in glasovali bomo 6. septembra. Najlepša hvala za razpravo o teh pomembnih točkah. Imeli bomo še priložnost razpravljati o teh vprašanjih s ciprskim okoljskim ministrom, kajti kot rečeno, to je tudi njihova prednostna naloga. Zelo se že veselim te razprave in upam, da bo takrat bolj konkretna. Zdaj pa še osma točka dnevnega reda in tu pozdravljam generalnega direktorja za energetiko, gospoda Loa na sestanku koordinatorja smo se dogovorili, da ga povabimo, da nam poroča o stanju direktive o okoljski primerni zasnovi izdelkov. Ne izgubljamo časa in eh, dajemo kar besedo gostov. Uh, eh, as... Hvala lepa. Bom se čim bolj približal teh um, dve minutam po nizozemsko. Nedavno smo um, razpravo o direktivi o energetski učinkovitosti. Rad bi se zahvalil tem odboru, vsem kolegom za podporo pri tem. 17 odstotkov načrtovanih 20 odstotkov um, izboljšanja energetske učinkovitosti bo dosečenih ravno z temi ukrepi, um, tudi z um, znaka za okolje in pa z uh, transporta. Sedaj naj bi sprejeli ukrepe ki bodo še nadmestili preostalih 3 odstotke. Vsekaj skupaj eh, bo to znašlo 30 odstotkov za znak za okolje. Ta odbor je vse skozi podpiral znak za okolje in um, direktivo o označevanju. Prenova znaka za okolje je potekala leta 2009, eh, prenova um, označevanja pa 2010 torej so se ti ukrepi, ti dve zakonodaje ravno kar dobro začeli izvajati. Gospod Tajani in pa drugi kolegi iz komisije, ki izvajajo te direktive. Naj rečem, da leta 2012 in 2013 naj bi um, sprejeli 29 izvedbenih um, uredb in pa sprejeli tri prostovoljne sporazume, ki jih je sklenila in pa jih bo sklenila industrija. Tako naj bi 970 teravatov um, do leta 2020 uh, prihranili, kar se tiče energetske očekovitosti. Kje pa smo sedaj? Najprej sami dve direktivi. Treba je pogledati, ali bi lahko razširili področje uporabe. Začeli smo nekatere študije, še posebno um, študijo o ceni znaka za okolje. Um, svetovalna družba je opravila to študijo in se razgledala se naslednje. Glede energetskih prihrankov lahko rečemo, da bi težko to razširili še na neenergetske proizvode, kajti že pri obstoječem področju uporabe imamo še veliko neizkoriščenega potencijala. Sedaj direktivi dobro velja tako, da dve leti, zato bilo sedaj pametno, da leta 2014, ne pa prej, um, še enkrat pregledamo direktivi. Enako velja tudi za učinkovitost obstoječih ukrepov. Potem um, direktiva o označevanju, ta je začela veljati leto poznaje. Leta 2014 bo potreben ponovni pregled, tako da poskrbljeno za to, da se bomo sredotočili na tiste stvari, kjer um, sistem označevanja lahko največ koristi k boljšemu sistemu. Gospod predsednik, sedaj bi se pa še navezal na akcijski načrt glede obeh uh, direktiv. Najprej novi um, drugi delovni načrt za ekodizajn, torej znak za okolje za leto 2014. Komisija naj bi ta delovni načrt sprejela julija. V načrtu ima tudi okvirni seznam eh, skupin proizvodov. Eh, in pa tudi to, koliko energije se da prihraniti s temi boljšimi proizvodi. Prav tako ima tudi prednost naloge za sprejetje prihodnih ukrepov. Najbolj pomembna novost v načrtu je to, da bo to vključevalo um, torej tudi um, proizvode, ki uporabljajo energijo, pa tudi druge proizvode, naprimer um, um, okna in pa inštalacijski material, prav zaradi podpore vašega odbora je znak za okolje prihranil veliko energije, ampak lahko bi pa storili še marsikaj drugega. Zato se bomo še bolj osredotočili na um, zakonodajno delo pri direktivi za znak za okolje. Prav tako bomo tudi pripravili nove um, skupine proizvodov za naslednji delovni načrt. 32 sklepov um, je sprejetih 29 izvedbenih um, uredb in pa tri, um, tri je um, sprejeti prostovoljni sporazumi. Um, že tri um, uredbe so bile sprejete to leto, do decembra pa naj bi še dodatnih osem. Prav tako še um, dva priznana prostovoljna sporazuma z industrijo. Že tako bomo um, prihranili 450 teravatov energije in naslednje leto um, bomo pripravili še 18 novih um, ured z prihranjenim um, zneskom 500 teravatov ter pa še en prostovoljni sporazum. No, da še dopolnim to v naslednjih štirih letih, bomo morali tudi proučiti že obstoječo zakonodajo za nekatere skupine proizvodov. In tam pričakujemo um, največji uh, potencial, da bi povečali um, prihranke, ki jih sicer še nismo dosegli in pa predvideli v prejšnjih zakonodajnih aktih. Tukaj se bomo seveda povezovali tudi z vami um, in se pogovarjali o specifičnih ukrepih, s katerimi bi lahko dosegli najbolj učinkovite rezultate. Nadzor trga je tukaj zelo pomemben. Seveda se vse skozi pogovarjamo z interesiranimi stranmi, z industrijo, z državami članicami, s skupinami za varstvo potrošnikov in drugimi. Upoštevamo tudi prioritete industrije in pa nacionalnih organov in tako pripravljamo tudi akcijski načrte za um, delovno pametno energetiko po Evropi in to bo pripravljeno do leta 2013, tako da bi podprli um, ukrepe za nadzor trga. Prav tako bi tudi um, uveljavili sodelovanje med nacionalnimi organi ter pa komisijo v okviru um, administrativnega sodelovanja in pa skupin kot etko um, skupin, ki se navezujo na preomenjene direktive. Prav tako ne vas opozorim še na to, da je treba za te zakonodajne aktivnosti nameniti kar veliko sredstev, še posebno, ko gre za izvajanje um, komunikacije in pa standardizacijo. Bolj bomo uporabljali tudi um, druge organe, kot naprimer Skupni raziskovalni center in pa Evropsko um, agencijo za konkurenčnost in inovativnost. Še bolj smo povezovali z njimi kot v preteklosti kako poteka ta podpora. Um, v komisiji imamo U-Direct Service, um, ki pridobiva številne odzive od skupin za varstvo potrošnikov glede um, direktive za vzdrževanje pa znaka za okolje. Dobivamo um, odgovore od potrošnikov in od um, industrije, prav tako imamo tudi help desk um, v naši agenciji, ki tudi opravlja enako nalogo. Pa še en primer sodelovanja, um, standardizacija. Tukaj imamo tudi um, svetovane družbe za nov pristop, ki bodo tudi pomagali komisiji pri novi standardizaciji um, pri obih direktivah znak za okolje in pa označevanje. Uh, 39 skupin proizvodov že imamo. Sveda, tukaj treba upraviti res veliko trdega dela. Um, z leta 2012 in 2013. Gotovo veste, da ima tudi industrija tukaj svoje interese, enako pa sve tudi eh, potrošniki. Treba pa je obrati pravo ravnoteže glede eh, stroškovne učinkovitosti. To je zelo pomembno. Že veliko razprav smo opravili glede različnih eh, skupin proizvodov. Naprimer, od aparatov za kavo, pa do bolerov, grelcev, um, naprav za klimatiziranje in tako dalje. Treba je oceniti učinkovitost teh ukrepov in pa kakšna energetska učinkovitost ter pa stroškovna učinkovitost za potrošnike pri teh ukrepih. Tako poteka naše delo osebno pričakujem in tudi naš komisar pričakuje veliko razprav o različnih skupinah um, proizvodov. Sedaj um, razpravljamo o grelcih za vodo. Upamo, da bomo dosegli dobre rezultate pri tem, čeprav se še vedno tudi pogovarjamo z interesiranimi stranmi. No, ampak do jesene naj bi dosegli rezultat, vsaj upamo, da ne bo težav. Potem pa še drugi krok um, glede razsvetljave um, po domovih, tudi to bomo morali zelo skrbno obravnavati. Um, tudi um, mediji se temu veliko posvečajo. Nasplošno pa moram reči, da želimo um, se posvetiti tistim skupinam proizvodov, kjer se zdi, da je na eni strani um, cena, ki jo plačaš, na drugi strani pa um, koristi, ki jih uh, potrošniki dobijo iz teh ukrepov, boje treba uravnotežiti. Toliko predsednik z moje strani in mislim, da se um, predstavnik odbora glavne zavedajo teh vprašanj. Najlepša hvala za ta pregled spornih točk, kjer bo nedvomno še precej uh, pozornosti tudi v javni razpravi o tem. Ne gre samo za vprašanje energetike. Na tem področju smo prejšnji teden sprejeli poročilo Zebr. Eh, ampak to se nanaša tudi na področja, ki jih ne bi nujno predvideli. Sprejeli smo poročilo ICART o eh, učinkoviti rabi virov v Evropi in veliko je virov, ki jih je potrebno. Eh, zelo pozorno rabiti in z njimi vrčevati. Poleg energetike je tu še, torej poleg energije je tu še voda. E, vse skupaj se lahko začne že pri tuširanju. To je zelo vroča tema, no vode ne bomo zaprli, ampak je pa pomembno dobro komunicirati, imeti dobra sporočila in zato nas zelo veseli, da ste danes tukaj z nami in da imamo priložnost govoriti o tem. Peter Lize, Chris Davis in Basa, kot so prosili za besedo v zvezi s to temo, sem koga pozabil, sicer pa bi zaključil seznam govornikov. Dobro, najprej Peter Lize. Najlepša hvala predsedujoči, eh, hvala generalnemu direktorju za predstavitev. Eh, tudi jaz bi se vam zahvalil za sodelovanje glede energetske učinkovitosti. To velja tako za vas osebno, kot tudi za um, vaš generalni direktorat in za komisarja Oettingerja. Eh, in moram reči, da je bilo vprašanje ETS za nas zelo pomembno in tu smo našli rešitev v obliki izjave komisije. Smo pa zdaj nekoliko eh, nervozni, kaj ti obstajajo eh, dejavnosti lobistov, ki pravijo, komisija, ignorirajte vse, kar ste obljubili parlamentu in ne storite ničesar. To je nespremljivo, parlament je institucija in tudi že prej je Business Europe lopiral pri nas in smo vendarle ustrajali pri svojem stališču. In v izjavi uh, komisije je dobesedno zapisano urgently. Uh, In uh, sem zdravnik in zato vidim, da je komisija uh, junija postavila diagnozo nujna operacija in zelo slabo bi bilo, če bi komisija zdaj julija rekla, no zdaj pa gremo na dopust. Torej, še pred dopustom želimo uh, imeti to poročilo, sicer ne boste mogli pomirjeni na dopust. Najprej, kar zadeva okoljsko primerno zasnovo. Žal mi je, da o tem govorimo zdaj v tako. Uh, neštevilčni zasedbi, kajti ta direktiva ima številne učinke, tako pozitivne kot negativne, če prisluhnemo odzivom v javnosti in v prihodnje bi si morda morali vzeti več časa za to, da bi spremljali ta instrument, to je zelo pomemben instrument, za katerega smo pristojni mi in morda obstajajo tu formalni razlogi, ampak tukaj na dnevnem redu je zapisano samo predstavnik komisije. Vi niste nek uradnik, ampak ste generalni direktor, zato bi morali to v prihodnje bolj izpostaviti, ampak verjetno je to samo formalnost. Uh, no, 79 teravatnih ur naj bi privrčevali, če se bo direktiva izvajala. To je. Yeah. Eh, veliko energije več, kot je skupaj proizvedejo vse jedrske elektrarne v Evropi. To kaže, za kakšne razsežnosti gre. In eh, če bi to pomenilo, da bomo do 2020 lahko eh, zaprli vse jedrske elektrarne, bo to še toliko bolj jasno. Skratka, o takih razsežnostih govorimo. Imam nekaj specifičnih vprašanj. Sami ste omenjali ogrevanje in segrevanje vode to je prvi ukrep, eh, kje so tukaj težave in kdaj lahko računamo na to, da bodo ukrepi sprejeti. Kaj je eh, s spornimi vprašanji, kot so aparati za kavo, eh, za pripravo tosta, za segrevanje vode. Tu je veliko zadev, ki sicer ne vplivajo neposredno na prebivalstvo, Eh, ampak vendarle bi tu lahko prihranili veliko energije. Potem pa še prošnja glede razsvetljave, tu smo vsi zelo previdni. Eh, na trgu so še halogene eh, žarnice, ki so sicer 30 odstotkov bolj varčne od klasičnih žarnic in teh ne bi smeli kar na hitro umakniti s trga. Eh, tu mislim, da bo trg poskrbel za svoje, ni potrebno tega početi z eh, uredbo Evropske unije. In pa naj eh, podprem to, kar ste povedali, da je nadzor nad trgom zelo pomemben. Velika prednost te direktive za okoljsko primerni zasnovi je, da velja tudi za uvoznike. Torej, s tem pravzaprav postavljamo standarde, ki se jih je potrebno držati tudi izven Evrope, če podjetja želijo proizvajati za evropski trg. To velja tudi za podjetja z Kitajske, ampak potem je zelo pomembno, da e, izvajamo nadzor, da e, na, ni dovolj, da na mejah eh, zapišemo, da vse ustreza standardom, ampak je tako samo na papirju. Skratka, če že načrtujemo ukrepe, mora biti načrtovani tako, da jih je mogoče tudi preverjati. Najlepša hvala, Peter Lize, Chris Davis, potem pa Bas. Eichhardt in Anja Weisgerber. Hvala lepa. No, mi imamo strupeno protievropsko razpravo v Združenem kraljestvu in pogosto ti, naši poslanci, poslanci iz Združenega kraljestva, iz neodvisnih strank, pravijo, da smo se pridružili skupnemu trgu, ne želimo teh pravil, ampak gre za preprosto trgovinsko razmerje in ne razumejo, da trg zahteva ta pravila, če naj deluje moramo imeti boljšo regulativo, direktivo v tem primeru. Meni je zelo všeč. Gre za zakonodajni akt, ki pravi, da so potrebne spremembe, ki zmanjšajo stroške za potrošnike, spodbuja inovacije, ki nam pomagajo obravnavati tudi vprašanje globalnega segrevanja in boljšo izrabo obstoječih verov in gre še dlje od energetskih vprašanj, tudi do redkih zemelj in tako naprej. Res je to čudovite primer tega, kako lahko Evropska unija prispeva k boljšemu svetu. In to je lahko odgovor na vprašanje, kaj je Evropska unija kdajkoli naredila za vas. Čeprav to predstavlja velik potencial, mikrofon zagovornika. I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously. Is, uh... Očitno me bojkotira Nigel Farage. Uh, I'm, I'm glad that, that Peter Lise has explained. Me veseli, da je Peter Lise povedal, kaj pomeni tako velika količina teravatov pri elektrarnah, ki so se že zaprli v Nemčiji in tako naprej. Veseli bi me, če bi direktor prišel nazaj in nam povedal več o tem. No, direktiva je še vedno mlada, ampak zaenkrat smo videli, da ne bi prihranki prišli predvsem iz običajnega poslovanja in iz eh, prihrankov, kar zadeva učinkovitost. Sčasoma pa bo direktiva seveda bolj zahtevna in bo gonilna sila za ta napredek. Vprašanje pa je, kaj še lahko dosežemo. Direktor je omenil, kaj se pričakuje, ampak niste dvignili ambicij in pričakovanj. Niste rekli, to pa bi lahko dosegli, če bi več osebja namenili eh, temu, če bi več sredstev namenili temu, če bi izboljšali izvajanje na trgu in tako naprej. Tukaj imamo šest stransko poročilo o priporočilih, ki jih seveda ne bom prebral, ampak zagotovo ste vsi prebrali ta priporočila. Kakšen je torej potencial? Koliko več bi še lahko dosegli in kaj moramo narediti za to, da to uresničimo? Hvala lepa, Chris Davis, zdaj pa Bas Ahaut. Hvala, predsedujoči. Mislim, da mi ni treba govoriti o pomenu tega zakonodajnega akta, saj sta eh, Peter in Bas že govorila o tem in tudi Chris. Moramo pa uravnovesiti potrošnike in podjetja. Ta zakonodajni akt naj bi podprl tiste, ki so na vrhu. To, da dosežemo ravnovesje, pomeni, da gremo spet nekam na povprečje. Ta zakonodajni akt pa bi moral spodbujati tiste, ki so vodilni v inovacijah. Občutek imam, da je tukaj komisija preveč uravnotežila to z željami tistimi, ki zaostajajo, kar zadeva grejnike za vodo. Ja, kolikor vem, se zdaj posvetujemo že pet let kolikor vem, o tem govorimo tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije. Tukaj pa želimo spostaviti ravnovesje enkrat do jeseni. No, mislim, da lahko naredimo stvari bolje. Zaključki so jasni, predlogi so znani, poznamo jih. Vemo, da so ta petek, prejšnji petek potekali pogovori tudi z nemško industrijo in vemo, da potekajo različni projekti in vemo, v katero smer naj bi šli. Že jutri bi morali sprejeti to, ampak če bo to pretežko, naredimo to, prosim, vsaj na začetku septembra z delegiranimi akti. Na nje čakamo. Že pet let se usklajujemo in upam, da bomo zdaj hitreje to dosegli kot nekoč v jeseni. Ne smemo biti nejasni. Kar zadeva revizijo, pa ste rekli, ste omenili leto 2014, ampak upam, da ste se zmotili, da bo ta revizija potekala leta 2013 in res upam, da bomo takrat šli naprej na podlagi modela vodilnih na tem področju. In upam, da boste lahko povedali še kaj več o tem. Zdaj, hvala Bas, zdaj pa Anja Weisgerber. Ja, hvala predsedujoče. Kot obljubljeno, naj se navežem na Petra Lizeja. Tudi jaz ne želim, da bi dobili vtis, da naš odbor Envi nekaj forsira, da bi vse hitreje prišlo na dan. No, sama gledam na to precej kritično, podobno kot Peter Lize. Proizvodi, ki, o katerih se v javnosti veliko govori, naprimer avtomati za kavo in ostali, ki so bili omenjeni prej, tudi razsvetljava doma in vse to, to je treba revidirati. In sicer, kako konkretno, kaj se načrtuje Mislim, da smo naredili veliko napako, da smo pri določenih temah eh, izuzeli človeka, da nismo tega pojasnili in upoštevali. Menim, da moramo to pojasniti in paziti moramo, da ne bomo preskakovali, da ne bomo prehitri pri razsvetljavi in svetilih za dom, moramo upoštevati tisto, kar je bilo že dogovorjeno. Hvala. Ja, hvala lepa, Anja Vajsgerben. Tudi gospodarski minister Glos je govoril o direktivi o ekodizajnu in imeli smo velika številna sporočila v zvezi s tem. Že v času nemškega predsedovanja. No, pri vseh teh interesih moramo upoštevati ta različna mnenja mislim, da ne smemo zavirati inovacij, zlasti v časih krize in času, ko nam manjka virov, je direktiva o ekodizajnu mejnik, za katerega smo se dogovorili. Samo še pravilno moramo sporočati v zvezi s tem. Tako da dam prav Ani Vajs Gerber, ki pravi, da. Takoj, ko se razname razprava, naprimer o um, o glavah za tuširanje, da ne moremo kar takoj um, spremeniti zakonodaje, ampak moramo sporočiti javnosti, da se lahko prihrani vode v gospodinstvih kar za 25 odstotkov. Tam, kjer v tistih državah, kjer primankuje vodnih virov, je to velik korak naprej. Gospa Rod Berend, vidim, da tam stoji in menim, da bi morali imeti prostovoljne ukrepe. To poznamo iz avtomobilske industrije in iz drugih področji. Menim, da imamo skupni, skupni cilj, namreč da si ne želimo prostovoljnih ukrepov. Izvolite, vi besedo. I myself and my No, z veseljem moram reči, da moje službe in tudi sam močno pozdravljam vaš poziv, da nam krijete hrbet. Kaj ti res menimo, da ta direktiva in direktiva o označevanju res prispeva ne samo k energetske učinkovitosti, ampak tudi k ustvarjanju novih delovnih mest. Sam veliko krat predstavljam precej konzervativno mnenje. Lahko rečem, da smo podali predloge o grelnikih vode in bomo še naprej branili ta stališča. Na zadnjem sestanku smo imeli priložnost razložiti prednosti določeni skupini ljudem in če bo to potrebno še naprej, če bo to zahteval naš komisar, bomo tudi to naredili. Številne aktivnosti načrtujemo za leto 2012, za 2013 gre za različne električne proizvode, za sesalnike, za domačo razsvetljavo, za standardne naprave, za kuhinske pripomočke in tako naprej. Lahko bi šel še naprej, lahko bi nadaljeval s tem seznamom. Gre za precejšen napredek, to so dobri rezultati. In dobro, rad bi rekel, da revizija obstoječe zakonodaje pripelje do več kot enega odstotka prihranka pri rabi energije, poleg tega, kar je predvideno tukaj. Ampak, veste, obstajajo tri stopnje pri našem delu. Najprej moramo oceniti novo skupino izdelkov, neke vrste preliminarno analizo stroškov in koristi, namreč ali je res to sploh vredno in koristno preučevati. In pri avtomatih za kavo smo to naredili in rezultati niso prav obetavni, zato ker je to odvisno od eh, ravnanja in obnašanja posameznika. Obstajajo pa druga resna področja, kjer je poraba energije res pomembna v celotni bilanci gospodinstev, pomembno pa je to tudi za prihranek energije in emisije. Še vedno smo skeptični, da bomo uspeli napasti, če lahko tako rečem, vsa področja, kjer bomo uspeli priti do dobrih rezultatov. Ugotoviti moramo, kje se to splača in vzpostaviti neko ravnovesje tudi z trgovinskega vidika in vidika učinkovite rabe in energije, tako da bomo lahko res zagotovili, da bodo službe komisarja Oettingerja res se zavezale temu. Imamo ambiciozen delovni program za letošnje in naslednje leto. Prisluhnil sem tudi mnenju, ki je govorilo o tem, koliko osebja je namenjenega ali dovolj za to, da se izvajajo te naloge. In moramo vedeti, da je tukaj vredno vlagati v ljudi, naše enote, naše službe in naši zaposleni so že zdaj preobremenjeni saj se ukvarjajo z, ocenjem, z ocenjevanjem in z analizo stroškov in koristi in še naprej bomo temeljito upravljali svoje delo. Če se vrnem na začetek, na vprašanje gospoda Lizija, jaz sem bil predstavnik komisije v trialogu. Sprejel sem oziroma videl sem tudi, kaj ste predlagali v zvezi z revizijo ETS-a. In kakšne ukrepe naj bi še vključili v ta ukrep oziroma v ta program? Kolegi komisarjev je podprl te predloge. Ne glede na interese industrije se je komisija odločila za to izjavo in to je treba spoštovati. Tukaj ne govorim o imenu Koni Hedegar in uh, drugih kolegov, ampak vem, da to spoštujejo. Ali nam bo uspelo opraviti revizijo in pripraviti predloge še pred počitnicami, no, to je še pod vprašajem. Upam, da bodo glasovi, ki jih bodo slišali iz Evropskega parlamenta, pri tem pomoč. ETS sistem zahteva dolg naložbeni ciklus in tudi to moramo upoštevati pri oblikovanju in reguliranju energetske politike. Mislim, da je zelo pomembno, da podpremo kolege na področju boja proti podnebnim spremembam in ki se ukvarja s podnebnimi ukrepi. No, če si pogledamo posamezna področja, kjer imamo ukrepe, obstaja razprava o glavah eh, tušev in o pipah. In vprašanje je, ali naj se še naprej ukvarjamo s tem in ali naj to postavimo v spredje našega akcijskega načrta. Na tehnični ravni smo prepričani, da so prihranki lahko bistveni in precejšnji. Ampak, kot ste rekli, predsedujoči, ko smo začeli s temi dejavnostmi, smo morali vedeti, kako bomo o tem sporočali tudi javnosti in kako se bomo pogajali o tem, kar predlagamo. In seveda je to razprava, ki poteka v komisiji, torej ali naj bi vključili to skupino proizvodov v delovni načrt. Kot sem rekel, menim, da so potencijalni prihranki kar visoki, višji kot na drugih področjih. Glede svetil, tudi tukaj je pomembno, da smo strogi v naših razpravah o tem, kakšni so naši nameni in da se ne ponavljamo. Kolektivnost političnih institucij in podjetij pri dajanju nekaterih proizvodov na trg brez ocene stanja potrošnikov in eh, popraševanja strani potrošnikov je seveda pomembno, zlasti gre tu za luči in svetila. Pri sporočanju moramo biti zelo natančni. Ko začnemo z razpravami, moramo vedeti, da morate te razprave pripeljati čisto do konca. In tudi komunikacija je tukaj pomembna, zato mora biti prava že od samega začetka. Vem, da nismo dovolj natančni, kot je rekel tudi gospod Davis, glede prihodnjega potencijala. Revizija enajstih uredb, ki zdaj obstajajo, pa bo dejansko pripomogla k več kot eno odstotnim prihankom, ki sem jih omenjal, torej vsaj en odstotni prihanek. Eden Ena od najpomembnejših eh, lekcij iz direktive o energetski učinkovitosti, ne samo znotraj institucij, ampak tudi zunaj njih, je bila sposobnost oceniti, koliko prihrankov lahko generiramo z vsakim posameznim ukrepom. Javnost je od samega začetka vedela, kakšni bodo prihranki 970 teravat ur, tega ne znam prevesti v megavate kar takoj, ampak če pomislite, da 10 odstotkov energetskih prihrankov ne bomo dosegli, ne bi dosegli pred direktivo o energetski učinkovitosti, gre za kakšnih 500 megavatnih elektran. To je ta en odstotek, ena desetina. Verjetno govorimo o 60-ih eh, elektrarnah na premog iz preteklosti. No, moramo reči, da smo veliko prihrankov iz akcijskega načrta že upoštevali na, kot temelj naših prvotnih ocen. Govorimo o stotih ali stotih elektranah ali milijonih eh, veternih elektran. Te razprave bodo potekale tudi v okviru direktive o ekodizajnu in lahko si boste predstavljali bolje, zakaj gre. Toliko bolj ali manj z moje strani. In predsedujoči, hvala vam za, in vašemu odboru za podporo. Pa samo še eno vprašanje, če dovolite. Konkretno, kdaj bomo govorili, kdaj bomo dokončali to zgodbo z bojlerji oziroma grelniki? Že pet let čakamo na dokončno odločitev. Ja, pričakujemo, da bo dokončno odločitev padla zgodaj oziroma v začetku septembra. Ja, s tem smo prišli do konca razprave. Najlepša hvala, se zahvaljujem Filipu Lov, da je prišel sem, da se pogovorimo o okoljsko primerni zasnovi, o tem, kaj načrtujejo. Preračun pa je povsem uh, enostaven. Ena vatna ura v tera je krat 10 na 12, to je torej faktor, torej čisto enostavno. S tem je ta, za danes zasedanje odbora za okolje zaključeno. Jutri se zopet sestanemo ob desetih, ko bomo glasovali. Prosim, da prinesete seboj glasovalne kartice. Ob devetih pa se začne sestanek koordinatorjev. S tem zaključujemo. Vsem želim prijeten večer. I don't, I don't like voluntary agreements either.